Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute ein wirklich wichtiges Thema. Dame in gospodje, danes bomo obravnavali za res pomembno temo. Nažalost, smo morali nekoliko spremeniti dnevni red, tega sicer nismo želeli, ampak ni bilo drugega izhoda, kaj te dogodke po svetu nas včasih prisilijo, da se na nje odzovemo in zaradi tega bo ob 17.30 prišel komisar Oettinger. Torej, bomo morali na začetku nekoliko pohiteti. Jaz vam bom dal dober vzgled. Prisrčno pozdravljeni in to je vse, kar imam zapovedati. In predajem kar besedo kolegu Sosi Wagnerju, kajti on je poročevalec za to temo. Eh, eh, eh, Gospod predsednik, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Mislim, da imamo zares malo časa, kajti prišlo je do sprememb v dnevnem redu. Zaradi obiska komisarja Oettingerja. Zato bi mi bilo ljubše, da kar začnemo z predstavitvami posameznih govorcev. Najlepša hvala. Dogovorili smo se, da bo vsak imel na voljo 10 minut. Eh, Pri tem si lahko pomagate z uro. In zato, ker predajam besedo Janisu Ositisu, ki je odgovoren za mednarodne projekte v Latviji, beseda je vaša. important. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, poslanci parlamenta, dame in gospodje. Predstavil bom pričakovanja Baltske regije in pa našo vizijo o različnih vidikih prioritet na področju energetske infrastrukture. Osredotočil se bom na načrt o medsebojnem povezovanju za Balski energetski trg ali BEMI. Moja predstavitev bo temeljila na izkušnjah, ki sem jih zbral kot menedžer za evropske in baltske projekte. Uh, Razdelil sem prosojnice. Upam, da ste jih dobili. Sicer sem jih nekoliko spremenil, dodal sem nekatere informacije in spremenil poudarke. Tema o kateri bomo razpravljali, je tema, s katero se ukvarjajo številne evropske nacionalne inštitucije. Spremanje odločitev je težko, kajti srečujemo se z različnimi izzivi. Hkrati pa želimo doseči dolgoročne cilje. There are a uh, number of items for veliko je tem, ki bi jih lahko obravnavali v pomezavi z prioritetami na področju energetske infrastrukture. Veliko je tehničnih vprašanj, ki jih je potrebno rešiti na industrijski ravni. Vendar pa bi rad vašo pozornost usmeril predvsem na en element. da bi privrčevali s časom, ne bom govoril o drugi in četrti točki na svojih prosojnicah, kaj ti gre za bolj tehnični točki. Torej, najprej bi se rad osredotočil na prvo točko. Gre za uspešno izvajanje načrta v medsebojnem povezovanju za balski energetski trg. Vidimo lahko že, eh, da Je realno pričakovati rezultate do leta 2014? Tu gre predvsem za povezave baltskih omrežij z skandinavskimi državami. Delo na tem področju je namreč že bilo upravljeno. Kljub temu pa je situacija še nejasna za obdobje potem, ko bodo te povezave že vzpostavljene. To bi lahko vodilo k neizpolnitvi ciljev načrta v medsebojnem povezovanju za baljski energetski trg. Težavi se so se pojavile zaradi zgodovinskih vezi baljskih držav z tretjimi državami na področju energetike, seveda. tri baltske države so tesno povezane z omrežji Belorusije in pa Rusije. Ti dve državi nista članici Evropske unije in tudi nista eh, članici Evropskega gospodarskega območja. Poleg tega obstaja tukaj tudi povezava med Litvo in Polsko. Neposredno povezavo z Evropsko unijo imamo samo torej, preko te povezave Litva-Polska. Drugi ni prave infrastrukture. okoljsko omrežje ima samo en kabel, ki povezuje uh, Estonijo z Finsko. Točke, o katerih bi bilo potrebno razpravljati, nimajo tehničnega ozadja, ampak gre tukaj bolj za gospodarske in politične elemente tretje države bodo še naprej ovirale povezavo Baltske regije z preostalim delom Evropske unije. Tukaj govorim o varni oskrbi z energijo. Če ne bomo storili nič, da bi situacijo spremenili, kar je seveda tudi glavni cilj načrta BEMIP, potem se pojavlja veliko tveganje za celotno regijo, kar zadeva varno skrbo z energijo. Tukaj gre še naprej za veliko odvisnost od Rusije in o tem moramo razpravljati. Poleg tega pa moramo razpravljati tudi o povezavah z preostalim evropskim sistemom. če ne bo prišlo do razvoja proizvodnje energije na baljskem območju, bodo težave še toliko večje. Vse to je povezano z neustreznim okoljem za investicije. To pa temelji na različnih socialnih standardih in na različnih standardih eh, v povezavi z emisijami CO2. -ja. Tukaj govorim o situaciji tretjih državah. Integracija baltskih držav v trg Evropske unije bi lahko bila omejena in sicer zato, ker prihaja do obnašanja, ki ni v skladu z načeli evropskega gospodarskega prostora. Govorim o velikih jedrskih elektrarnah v Rusiji in o načrtih za izgradnjo novih jedrskih elektrarn v Belorusiji in pa Rusiji. To pa seveda vpliva na razvoj trga, na integracijo in pa na varno preskrbo z energijo. Torej, kaj lahko predlagamo? Evropska unija bi morala poskrbeti za prožno politiko za države, ki ležijo na obrobju Evropske unije in za tretje države. Prožnost, po mojem mnenju, pomeni, sprejemanje posebnih rešitev v zakonodaji Evropske unije, ki se morajo osredotočati na lasnosti posameznih obrobnih držav oziroma regij. Poleg tega se je potrebno osredotočiti tudi na odnose s tretjimi državami. To je bilo vse. Najlepša hvala. Če imate kakšno vprašanje, lahko se stavite, zastavite sedaj ali pa kasneje. Najlepša hvala. Da, niste govorili predolgo. To nam je bilo v veliko pomoč. Naslednji je gospod Alberto Carbajo Josa, generalni direktor eh, organizacije Operation of Red Electrica. Prihaja pa iz Španije. Mikrofon je na desni strani, izvolite. Bien. <clears throat> Muchas gracias en primer lugar. Najprej. Hvala lepa. hvala <clears throat> odboru za to, da ste nas povabili na to prireditev. Želim go voditi predvsem o integriranih in zanesljivih omrežjih. Pri svežnju infrastrukturi gre seveda za projekte, ki so v evropskem interesu. In za te potrebujemo po, določene instru, inštrumente. Zdi se nam, da so projekti v evropskem interesu, da to niso samo eh, prenosni daljnobodi, temveč tudi druge infrastrukture, ki jih potrebujemo in ki naj pomagajo izboljšati prenosne zmogljivosti v Evropi. Ne gre torej samo za čezmejne, eh, čezmejna omrežja, temveč treba je upoštevati tudi nacionalne vidike. Menimo, da je potrebno boljše usklajevanje med evropskimi eh, načrti in eh, nacionalnimi infrastrukturnimi načrti načrt za izgradnjo omrežij, je treba oblikovati tako, da bo glavni cilj vse evropski. In tu so potrebne še bistvene izboljšave. In treba je izvesti določene pobude, da bi eh, izvajali tudi ukrepe v okviru desetletnega načrta razvoja omrežja. Eh, Pomembno je, in to piše tudi v dokumentu, da se upoštevajo regionalne pobude, kajti na ta način imamo možnost, da se na ta način uh, ustvari enotni trg. Mi bil, torej iberski trg za ele elektro. Eh, energetsko gospodarstvo je že primir za tak nacionalni notranji trg. Eh, Španijo lahko označ, označimo kot end trg, kar zadeva prenos, kar zadeva eh, prenosne daljnovode in mislim, da je treba ustrezne povezave izboljšati z drugimi državami. Da bi lahko izvajali politiko zmanjšanja CO2, potrebujemo instrumente, ki predvidevajo tudi vključitev um, obnovljivih virov energije, kar pa je seveda uh, tudi zelo spremenljiva, uh, spremenljiv um, v količinah. Seveda gre tudi za upravljanje s tem. Uh, ampak eh, tudi električni avtomobil je dolgoročna vizija. Če gre upravljanje s povpraševanjem, potrebujemo inštrumente, ki jih eh, inštrument označuje kot pomembne in ki naj bi se med seboj dopolnjevali eh, glede na izzive, pred katerimi smo. Pri tem ne gre samo za tehnične vidike, temveč tudi za upravne vidike za upravljanje, za gospodarjenje in predvsem za to, kar je treba v prihodnje bolj upoštevati in sicer vključitev eh, obnovljivih virov energije. In seveda gre tudi za družbeno sprejetje takih infrastrukturnih projektov in tudi v postopku odobritve projektov je treba poskrbiti za uh, vključitev družbe. Uh, ljudem je treba jasno predstaviti analizo stroškov in koristi takih pobud in razen tega so potrebni, potrebni seveda tudi izravnalni ukrepi, kar zadeva okolje na naslednji prosojnici. Vidimo prioritetne koridorje, tu nas zanima še posebej koridor uh, eh, veterne energije iz Severnega morja, kajti tudi to je eden od velikih projektov v Evropi in gotovo naj bi to bil prvi korak tako imenovanega eh, super omrežja, torej ti koridorji naj povezujejo tudi južno Evropo in predvsem gre tudi za eh, povezovanje za prenosne daljnovode na jugu Evrope. Seveda je pri tih projektih treba veliko investirati, vendar ima to, je to političnega pomena, kajti s tem nastajajo tudi industrijske dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta in ljudje lahko ostanejo v tem območju in se ne ocelijo. In to je pomemben vidik, ki ga je treba še posebej upoštevati uh, ob sedanji situaciji v Severni Afriki. Uh, in zato so taki pove, projekti povezovanja velikega pomena. To naj bi bil eh, en tak um, projekt in sicer spostavitev elektroenergetskih avtocest in to naj bi bilo v korist tistim ljudem v tistih državah, kjer se lahko proizvaja energija, kot tudi tistih, kjer se potem uporablja. Tu vidimo določitev teh koridorjev, ki naj bi jih vzpostavili med državami članicami, In torej, tako na prvi pogled eh, to zgleda zelo skromno. Eh, minimalno gre za prenosno zmogljivost 6000 MW s Francijo. Eh, in sicer je to dosegamo v vzhodnih Pirenejih, poskušamo pa s Francijo ustvariti tudi eh, povezavo pod morjem, ki bo se nadaljevala potem tudi v Italiji. Potem naslednji pomemben vidik je financiranje, kar zadeva nove finančne inštrumente. je tako, da gre za zapletene čezmejne projekte, za katere potrebujemo posebno financiranje, vsaj v določenih fazah, tudi zaradi negotovosti določenih projektov. In razen tega potrebujemo regulativni ukvir, okvir ki bo olajšal delovanje upravljalcem. Eh, potrebujemo seveda tudi stabilne tarife. Lahko si predstavljam, da bi tudi na evropski ravni pripravili zakonodajni predlog. Za juni 2011 je predvideno, da se predviden tak predlog, predlog glede stroškov. Če govorimo o denarju, o stroških, potem gre pravzaprav za štiri vrste prihodkov, ki jih imajo upravljalci. Na eni strani tarife, potem e, stroški za soupravljanje omrežji, mehanizem, ki je na voljo danes, ne omogoča natančnega izračuna teh stroškov. Se pravi, da potrebujemo kompenzacijske mehanizme za regije, ki se jih to nanaša, na katere se to nanaša. Kajti ne gre samo za povezave med nacionalnimi omrežji, temveč tudi za spostavitev pravih evropskih omrežij. Seveda pa potrebujemo tudi natančne roke. dobra ideja je eh, torej vse na enem mestu, da se lahko uredi vse na enem mestu. Potrebujemo seveda tudi gospodarske spodbude za take investicije in razen tega je to treba obravnavati prioritetno za določene, določene nacionalna omrežja, tako da se preprečijo zamaški. In da se vzpostavijo povezave, naprimer, med španskim in portugalskim omrežjem. In razen tega potrebujemo eh, eh, povezavo med Francijo in Španijo s 6000 megavati prenosne zmogljivosti. Eh, Za vse to potrebujemo tudi inštrumente za upravljanje povpraševanja, predvsem, ko gre za konice. Hvala. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Karl F. Stadius, ki je podpredsednik EBB-ja, ki je tudi vodja poslovn oddelka za posle in za trg pri pametnih omrežjih, za pametna omrežja. Hvala lepa sem bom govoril o razvoju pametnih omrežij. Uh, the... Če si pogledamo napovedi, energetske napovedi Mednarodne organizacije za energetiko za obdobje do leta 2030, potem vidimo, da naj bi povečanje elektrike bilo dvakrat tako hitro kot popraševanje po primarni energiji. Vidimo, mm, da več kot 50 odstotkov vseh naložb naj bi bilo v omrežje. Predvsem gre za Evropo in Severno Ameriko, kjer ne bi šlo predvsem za retrofit, drugot pa za nove naložbe. Torej, to je zelo pomembna poslovna priložnost za mnoga evropska podjetja. Pametne mreže omogočajo trajnostne energetske sisteme, pri čemer se osredotočamo na znižanje emisij CO2, zvišanje učinkovitosti, povečanje deleža obnoljivih virov, obenem pa želimo ohraniti visoko stopnjo zanesljivosti. Ključni izzivi bodo predvsem kako vključiti v večjem obsegu obnovljive vire energije in kako to potem vključiti tudi v distribucijsko mrežo. Prav tako želijo aktivni uporabniki biti ustrezno plačani. Potem je tukaj še e-mobilnost. To ni samo energetski odziv, to je tudi vprašanje vrhuncev v popraševanju v okviru mreže. Prav tako aktivne zgradbe lahko predstavljajo aktivno komponento v mreži. Recimo potrošnja, takrat, kadar je majhno popraševanje in izogibanje tistim uram, ko je potrošnja najvišja. To pa zahteva seveda spodbude za potrošnike, kar pomeni, da pametna omrežja in integracija ne predstavlja samo tehničnega vprašanja, pač pa je to tudi vprašanje, ki se navezuje na regulatorni okvir in na poslovni model. Večina izzivov se nahaja v distribucijski mreži. Na evropski ravni obstaja potreba po učinkoviti mreži za prenos, kar predstavlja hrbtenico celotnega trga. Na ta način naj bi najbolj izkoristili obnovljive vire energije in omogočili energijo tudi čezmejno. Potrebno je tudi razviti pametne mreže, razviti ustrezna podjetja, razviti poslovne modele in vključiti vse deležnike. Izivi zahtevajo sodelovanje med ponudniki tehnologije in gospodarskimi družbami. Prav tako morajo sodelovati velika podjetja, majhna podjetja, raziskovalci in razvoj. Razvoj in raziskave predstavljajo zelo pomembno komponento in podporo družbam. Tukaj vidimo samo dva primerja. To je Stokholmsko pristanišče in tukaj vidimo tudi pametno mrežje Gotland ki se osredotoča na boljšo integracijo večjih količin vetra v distribucijske mreže. Pametno omrežje je globalni koncept, vendar pa imamo potem tudi lokalne načrte. Namreč izzivi so različni v različnih delih sveta in v različnih državah. Zato potrebujemo individualne nacionalne akcijske načrte. Prav tako je treba premostiti pravne in regulativne ovire in zagotoviti ustrezne spodbude distributerjem in potrošnikom, da bodo vlagali v rešitve pametnih omrežij. Na evropski ravni potrebujemo močno omrežje in močan trg. To se že dogaja, vendar pa morajo tudi proizvajalci postati del tega procesa, tako da se bodo v načrtu odražale tudi najnovejše tehnologije. Prav tako moramo upoštevati tudi okvir EU. Potrebujemo proces spremljanja vseh lokalnih pobud. Kot sem že omenil, je potrebno izkoristiti priložnosti pametnih omrežij in ustvarjati nova podjetja. Poskrbeti je treba za to, da se bodo inovacije udejanile. Vzpostavitev in finančna podpora temu prizorišču ali pa areni za raziskave in razvoj predstavlja zelo pomembno nalogo financiranja. Prav tako je potrebno vzpostaviti tudi povezavo z raziskavami, z vključevanjem informacijske tehnologije. Priložnostni pametnih omrežij so zelo velike za evropska podjetja. V Evropi smo zelo dobro pozicionirani in bi lahko prevzeli vodilno vlogo pri izkoriščanju um, to vrstnih rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj predajam besedo takoj gospodu Tristerju, ki je uh, svetovalec za vitrne turbine, da malo z, m, skrajšam to, kar je vse, kar je tu navedeno v programu. Um, Pravo, hvala za uvod. Želim povedati, da se ukvarjamo predvsem z integracijo obnovljivih virov energije v omrežje, omrežje torej ne samo z vetrnimi eh, generatorji. Želim vam predstaviti našo študijo evropskih omrežij. Okay. uh, <laughs> Ne, saj ste na vrsti, eh, predsednik, je prekinu. Torej, želim vam pripraviti, eh, predstaviti to evropsko študijo o mreži, ki smo jo izvedli po naročilu Greenpeacea in sicer za obdobje 2030-2050. Greenpeace je eh, razvil tako imenovani Energy Revolution scenarij, ki ga mogoče poznate, pri tem pa niso upoštevali infrastruktur v mreži in to je bila torej naša naloga, da natančno analiziramo to zadevo in zato smo razvili evropski model o mreži, tu vidimo sliko in naš pristop je bil tak, da smo najprej preverili zanesljivost preskrbe s tem, da smo si ogledali vremenske situacije v zadnjih 40 letih in smo um, si ogledali skrajne vremenske situacije in smo videli, kako je z integracijo obnovljivih virov energije, pri čemer smo kot referenco vzeli eno leto. Um, do 2013 naj bi skoraj 70 odstotkov odstotkov znašal delež obnovljivih virov energije, do takrat naj bi prišlo do izstopa iz jedrske energije. V Evropi se jedrska energija ne bi več uporabljala in tudi premog skoraj ne. Zato je najprej vprašanje, ali je to sploh možno in to smo hoteli ugotoviti v naši študiji. Ugotovili smo, da če bi stavili samo na obnovljive vire energije, da imajo te vidno prednost v omrežju, čezmejno, se s tem že lahko doseže veliko, ne da bi se bistveno preoblikovalo omrežje samo. Potem drugo vprašanje, kako zgleda, kako lahko kaj lahko dosežem s razširitvijo omrežja na eni strani in na drugi strani s, s shran, s, s, skladiščenjem in z upravljanjem eh, povpraševanja. Z razširitvijo omrežja se lahko doseže veliko, zelo veliko, ker je laže vključevati obnovljive vire energije, na drugi strani pa to pozitivno vpliva tudi na zanesljivost eh, preskrbe. Eh, upravljanje povpraševanja in skladiščenje pa sta manj primirni za to, kaj ti si, če se neka situacija nadaljuje več dni, da več dni ni veterne energije iz uh, severne regije, potem tega eh, ni možno nadoknaditi iz skladišč, ampak kljub temu bodo igrala pomembno vlogo skladišča. Ehm, če govorimo o razširjanju omrežij, gre pri tem za projekt, ki je seveda zelo dolgoročen. Omrežje, ki smo ga dimenzionirali za leto 2040, kaže, da so potrebne posodobitve tega omrežja. Najprej je treba omrežje čim bolj uh, izboljšati in potem širiti obstoječe in, infrastrukture. Vidimo predvsem potrebe iz jug, južne Evrope v osrednjo Evropo. Tu potrebujemo močnejše prenosne zmogljivosti in potem tudi na območju Severnega morja. Do 2030 uh, eh, je uh, potreba po 70 milijard, eh, torej potrebujemo 70 milijard evrov investicij. Tako bi lahko izgledalo super omrežje 2030. Tu imamo osi jug-sever eh, in tudi tako imenovano offshore omrežje na, sever, na Severnem morju. Do 2030 um, eh, so investicije še znosne, ampak do 2050 pa se mi zdi, da bi sicer lahko prišli do 100 odstotnega deleža obnovljivih virov energije, vendar bi naložbe bile seveda znatne. To je pa vsem jasno in tu so potrebni bistveni napori tudi na področju varčevanja z energijo. Želim povziti, proizvodnja obnovljivih virov energije naj bi eh, bila prioriteta vsej Evropi, torej čezmejno. Več naporov je potrebnih pri vrčevanju z energijo. Vsako, vsaka kilovatna ura, ki jo prihranimo, je ni treba proizvesti in je tudi ni treba transportirati. Treba je zgraditi nove povezave, daljnovode, vendar najprej je treba izboljšati, optimalizirati obratovanje in Eh, prilagoditi obstoječo omrežje. Prej smo že slišali, da bodo pametna omrežja odigrala pomembno vlogo, kajti izgradnja omrežji bo eh, omejena, kajti enostavno nismo dovolj hitri v primerjavi s potrebami, ki obstajajo. In super grid, eh, tudi elektroenergetske avtoceste smo že slišali, vse to potrebujemo, da bi prišlo do ustreznega pretoka energije v Evropi in če nam bo to uspelo, bi lahko do 2030 se preusmirili na sistem, ki bi v bistvenem temeljil na obnovljivih virih energije in na zemeljskem plinu. Na zemeljskem plinu zato, ker potrebujemo tudi fleksibilne proizvodne enote v kombinaciji z OVE-ji. Plin, zemeljski plin je predvsem pri proizvodni toplote. Torej, mislim, da ne bo treba bistveno povečati uporabe zemljskega plina, vendar so potrebne še nadaljne raziskave. In zato naj bi podatki evropskih omrežij bili javni, tako da je možno izvesti neodvisne študije. E, to študijo. E, si lahko ogledate tudi na naši spletni strani, seveda pa bom rad odgovarjal na vaše vprašanja. Hvala tudi vam in vsem kolegic, kolegom. Zelo me veseli, kako precizno se držite časa. To nam seveda zelo pomaga za razpravo, ki bo sledila. Sedaj pa dajem besedo Vladimiru Tošovskemu, ki je predsednik Čepsa. Beseda je vaša. Kujep.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 Ta sistem ima dolgo tradicijo v Češki republiki, vedno smo ga razvijali kot enoten sistem in vedno smo želeli zagotavljati električno energijo vsem, ki jo potrebujejo in sicer 24 ur na dan, 365 dni v letu in sicer po ugodni ceni. Ampak oglejmo si različne dokumente, ki so bili objavljeni v zadnjih desetih letih. V teh dokumentih se je potrebno vprašati, ali je prisoten cilj, da bi zagotovili električno energijo vsem in sicer po primerni ceni. Mislim, da je odgovor ne. Vendar pa se v zadnjem času bolj pogosto razpravlja o varni oskrbi z eh, električno energijo. Poleg tega se govori eh, tudi o proizvodnji električne energije iz obnovljivih verov energije ali smo se odrekli našemu glavnemu cilju, da bi zagotovili električno energijo za vse in sicer po primerni ceni. Ne, temu cilju sme, se nismo odrekli, ampak kljub temu se moramo zavedati, da mora električni sektor delovati kot celota. Težko je skladiščiti električno energijo in zaradi tega je potrebno poskrbeti za ravnotežje med ponudbo in popraševanjem. To pomeni, da povpraševanje eh, določa eh, proizvodnjo električne energije in to je temeljno načelo eh, električnega sektorja oziroma sektorja električne energije. Ko govorimo o obnovljivih verih energije, pa proizvodnje ne določa povpraševanje, ampak razpoložljivost obnovljivih verov energije. Oglejmo si, kakšna je. Eh, resnična situacija. Vsi ste si najbrž že ogledali številne elektrarne za proizvodnje električne energije, ampak ali ste se že vprašali, eh, katere, kateri tip elektrarn bi vam bil ljubši? Eh, recimo proizvodnja z pomočjo sončne energije, zakaj pa ne? Ali pa proizvodnja s pomočjo veterne energije, zakaj ne? Potem so tukaj vodne elektrarne, tukaj se pojavljajo določeni dvomi, eh, kaj ti eh, jes eh, ponavadi ne zgleda lepo. Jedrske elektrarne ne, na vsak način ne, potem kar se je zgodilo na japonskem. Elektrarne na zemljski plin, ja, morda. Vendar pa se je potrebno zavedati, da eh, elektrarne na sončno energijo nikoli ne bi mogle zagotavljati dovolj električne energije za eh, industrijske obrate, za velike industrijske obrate. Ne bom šel v podrobnosti. Uh, lahko bi namreč govoril o reaktivni sposobnosti in tako naprej in tako naprej, ampak nismo na univerzi. In v našem sektorju imamo tudi strokovnjake, ki se s temi zadevami ukvarjajo. Glavni izziv Za nas pa je, da zagotovimo kakovostno oskrbo. Oglejmo si električna omrežja. Ljudje pogosto pravijo, da električni daljnovodi kvarijo izgled krajine in da predstavljajo tveganje za zdravje. Včasih eh, jih eh, ljudje eh, sicer celo odobrijo, ampak jih ne želijo imeti na lastnem dvorišču. In takšen problem se pojavlja v celotni Evropi. Hkrati pa vsi želimo dostop do električne energije in sicer vse čas. In strokovnjaki se morajo ukvarjati z tem problemom. Mislim, da bi morali zagotoviti dobavo električne energije vsem državljanom Evropske unije. Glavna politika držav članic in pa Evropske unije bi morala biti, da zagotovimo zadostno količino električne energije vsem, ki jo potrebujejo. Ta mora biti kakovostna električna energija in sicer jo moramo zagotavljati 24 ur na dan, 365 dni v leto, kot sem že dejal. Torej, rad bi predlagal nov strateški cilj in sicer bi morali evropsko omrežje pripraviti na dosego ambicioznega cilja in sicer določenega odstotka obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije. Distribucijski sistemi pa morajo biti seveda pripravljeni na uporabno obnovljivih virov energije. Šele takrat bomo lahko ta cilj dosegli. V tem trenutku distribucijski sistem ni primeren za proizvodne energije, električne energije iz obnovljivih virov energije. Ne moremo enostavno eh, odstraniti obstoječih distribucijskih sistemov, moramo jih ostrezno nadgraditi. Poleg tega je potrebno poenostaviti tudi postopek in pa eh, pospešiti postopek avtorizacije. Običajno traja deset let preden se izda avtorizacija oziroma dovoljenje za uporabo. Če ne bomo poskrbeli za spremembe, potem bi lahko prišlo eh, do izgube električne energije oziroma do prekinitve z eh, dobavo električne energije v Evropi. Hvala lepa, gospod Toškovski. Sedaj pa gospod Andreja Čiriljčova ki je svetovalka za investicije in preglednost za evropsko omrežje operaterjev in, in sicer distribucijskih omrežij in poleg tega oziroma upravljalcev prenosnih omrežij. In poleg tega bomo slišali še dva strokovnjaka. Uh, Lep pozdrav. Najprej hvala lepa, da ste dali tudi nam priložnost, da spregovorimo v zvezi z razvojem infrastrukture in da povemo tudi nekaj zvezi z zakonodajo tretjega svežnja. Naj povem, da je naša organizacija zelo močno upeta v analiziranje investicijskih potreb, tako na kratek kot na dolgi rok. Um, currently represents uh V tem trenutku zastopamo 33 um, operaterjev iz 22 držav. Preden nadaljujem z prispevkom v zvezi s tem, kaj Enco oziroma naša organizacija nudi, bi rada nekaj več povedala o vprašanjih ki so zelo pomembna v povezavi z sporočilom komisije glede infrastrukturnih prednostnih nalog. Če govorimo o razvoju infrastrukture v prihodnje, potem je cilj, ki ga najpogosteje zasledimo ta, da bi ustvarili primerno integrirano in zanesljivo omrežje. Izjemnega pomena je, da pridemo do nekega skupnega razumevanja v zvezi s tem, kaj primernost pomeni. Menimo, da primernost določa predvsem trg. Kljub temu pa se zavedamo dejstva, da morda obstajajo tudi nekatera vprašanja glede varnosti z oskrbo v smislu diverzifikacije in to bi utegnilo zahtevati tudi politične rešitve ampak te politične rešitve morajo vedno upoštevati tudi realističen potencial dobave ter konkurenčnost plina. Prav tako, če govorimo o podpori takemu razvoju s pomočjo prepoznavanja projektov evropskega interesa, potem se moramo jasno izogibati diskriminaciji med projekti, ki med seboj tekmujejo. Ne na zadnje pa primirnost mora pomeniti tudi vzdržnost za regulirane sistemske operaterje v smislu dolgoročnega financiranja in regulative, kar se vedno ne nujno dogaja. In to me privede do uloge nacionalne regulacije. Ni mogoče doseči primernega integriranega nacionalnega omrežja, ne da bi nacionalni regulatorji upoštevali tudi evropsko vizijo. To velja predvsem za določanje tarif, ki se uporabljajo pri nacionalnem reguliranju, ko se pravzaprav regulirajo mm, naravni monopoli. Zelo pomembno je, da se upoštevajo načela glede mehanizmov spodbud, ki jih najdemo v tretjem energetskem svežnju. Prejšnji teden na konferenci so trije predstavniki treh različnih nacionalnih regulatorjev spregovorili, vendar pa niso mogli povedati, katere mehanizme spodbud bodo uvedli, da bi izpolnili obveznosti iz tretjega energetskega svežnja. Kar pa zadeva dolgoročno reguliranje infrastrukture, tudi tu je treba upoštevati nekaj dejavnikov, kot so novo okolje, ki ga bodo ustvarile eh, mrežne kode. Namreč nova pravila bodo vzpostavila stvari, ki bodo globoko in močno vplivali na to, katero infrastrukturo bomo sploh potrebovali. Zato je nacionalno reguliranje apsolutno ključnega pomena za izvajanje integriranega omrežja. To pa bo podpiralo tudi dolgoročno evropsko vizijo glede energetike. Komisija omenja tudi nekatere dejavnike za spodbujanje omrežji. Naj povem par besed o tem, kakšno je mnenje operaterjev na področju distribucije v zvezi s temi mehanizmi. Komisija si zelo prizadeva za regionalno sodelovanje. Mi seveda razumemo, zakaj je tako. Iz lastnih izkušenj pa bi kljub temu rada poudarila, da obvezno regionalno sodelovanje ne bo vedno nujno dalo rezultatov, ki so pričakovani, ne da bi imeli jasno vizijo o tem, kateri je cilj in kateri bodo, katere bodo skupne koristi za vse udeleženo v tem procesu. Namreč lahko se zgodi, da bodo različni udeleženci tega procesa koristi videli v različnih stvarih. Zato je ključnega pomena, da se vloge in odgovornosti jasno določijo in seveda, da je v tem procesu tudi transparentnost med vsemi deležniki. Kar pa zadeva poenotenje postopkov za izdajo dovoljen, tu je zelo pomembno, da vsak nov zakonodajni predlog ne ustvarja neke druge lige infrastrukturnih projektov. Namreč lahko se zgodi, da bi manjši projekti nacionalnega značaja bili ključni za to, da bi lahko poželi koristi nekega večjega projekta, ki je v evropskem interesu. In če se ta projekt obravnava drugače, potem lahko pride do zamude in koristi se morda ne bodo zgodile takrat, ko se bo izvedel projekt evropskega interesa, enostavno zato, ker bo nekaj manjkalo. To velja tudi za manjše projekte, ki med seboj konkurirajo. Včasih namreč obstajajo alternative za velike infrastrukturne projekte, ki ponavadi požanjajo vso pozornost. Naslednje orodje, ki se omenja kot dober način za doseganje napredka, je orodje za alokacijo stroškov. Nasplošno bi to lahko pomagalo razrešiti določene vprašanja in tu mislim, da obstaja razlika med električno energijo in plinom. Tisto pa, kar je kljub samo bolj pomembno, je izvajanje mehanizma spodbud, ki sem ga omenila že prej. Menimo namreč, da če se te mehanizme ustrezno izvaja, potem tudi potrebe po orodju za alokacijo stroškov ne bo, vsaj ne v sektorju plina. Kar pa zadeva orodja, za novo inovativno financiranje. Pozdravljamo to pobudo, vendar pa menimo, da bi potrebovali analizo dolgoročnega učinka na razvoj infrastrukture. Potrebujemo skrbno analizo, ki bo ugotovila, kaj bi neka rešitev pomenila za regulirane in neregulirane subjekte. Še zlasti regulirani operaterji sistemov ne bi smeli biti kaznovani, če oziroma ko bodo uporabljali taka nova orodja za financiranje. Zato ne smemo prehitevati pri opredeljevanju teh orodij, kajti če bomo imeli mehanizme za spodbude, potem se lahko zgodi, da bo potreba po teh novih inovativnih oblikah financiranja drugačna oziroma manjša. Časa nimam več veliko, ampak dovolite mi samo, da vam povem, kaj Encok pravzaprav počne. in kako skušamo zagotoviti signale trgu v zvezi s tem, katero infrastrukturo potrebujemo. Pripravljamo desetletni načrt razvoja omrežji in 17. februarja smo objavili drugo izdajo in začeli bomo tudi s procesom posvetovanja. Gre za zelo obcelovito analizo infrastrukture v Evropi, ki ocenjuje odpornost omrežja in 65 različnih scenarijev. Če vas to zanima, lahko najdete poročilo tudi na naši spletni strani oziroma lahko tudi sodelujete na delavnici, ki bo potekala v četrtek. Srečen dan. Najlepša hvala. Kot zadnji v prvem krogu je, na vrst, je še na vrsti gospod Jan Čedem, predsednik upravnega odbora gas sistema in predsednik nadzornega odbora polskega LNG. Ja. Najlepša hvala. Gospod predsednik, dame in gospodje, najlepša hvala za to povabilo, da predstavim stališče industrije. Gasistem je povsem neodvisno podjetje in imam zelo kratko predstavitev v angliščini. Ampak da bi lahko uporabljal to tehnološko zelo napredno upremo, bom prešel na polščino. Chciałbym na chwilę odnieść się do. Gospod predsednik, na kratko bom spregovoril o situaciji v osrednji Evropi. Če si ogledate ta zemljevid za področje zemljskega plina, potem lahko vidite, da vsi viri prihajajo iz vzhodnega dela. In zaradi tega je omejeno popraševanje in pa tudi raznolikost virov. V zadnjih letih je prišlo do prekinitve dobave zemljskega plina in posledično do kriz leta 2006, 2009 in 2010. Trg je razmeroma omejen in sicer gre tukaj za Polsko, Slovaško, eh, Mačarsko in Avstrijo praktično gre tukaj za omejeno porabo, recimo, če to primerjamo z situacijo eh, v državah Beneluksa. Prišlo pa je do povečanja uporabe oglika v teh državah. Zato je za to regijo pomembno, da se izboljša energetska situacija in da vzpostavimo okoliščine, v katerih bo mogoče izkoristiti potencial, ki obstaja. Če si ogledamo razvoj v osrednji Evropi, lahko vidimo, da so ti vidiki tesno povezani z politiko Evropske unije. V prvi vrsti gre tukaj za politiko na področju boja proti podnebnim spremembam, ko gre za znižanje emisij eh, toplogrednih plinov. Potem eh, je to povezano tudi z okrepitvijo trga za zemljski plin. Eh, tukaj gre za vzpostavitev novih elektrarn na zemljski plin. Poleg tega pa gre tudi za novo politiko oskrbe z energijo in eh, pa za podporo eh, določenim projektom, eh, ki naj bi pomagali, da izkoreninimo tako imenovane energetske otoke. Naš nacionalni operater se je na te izzive odzval tako, kot lahko vidite na tej naslednji prosojnici. Dinamično si prizadevamo za izgraditev omrežja za zemljski plin na Polskem in pa v osrednji Evropi. Pri tem je pomembna predvsem izgradnja terminala za utekočinjeni plin v Švinjošči, blizu nemške meje. Tukaj se predvideva uh, deloma izgradnja na kopnem, deloma pa tudi izgradnja na morju in sicer gre za izgradnjo pristanišča za ta namen. Leta 2014 uh, eh, naj bi bil ta projekt zaključen. Uh, in uh, v tem trenutku sledimo časovnemu načrtu, kar zadeva resničitev tega projekta. Drugi velik projekt eh, je Balski plinovod. Tukaj gre za načrt za prihodnost, ki bo omogočil povezati skandinavske države z preostalim delom sveta. In sicer gre za plinovod, ki naj bi potekal pod eh, gladino Baltskega morja. Poleg tega izvajamo dve povezavi z sosednjimi državami oziroma sosednjima državama in sicer z Češko in pa z eh, Nemčijo. Ta projekt naj bi bil zaključen do konca leta 2011 in tukaj naj bi šlo za 1,5 milijarde kubičnih metrov zemljskega plina. Želimo se izogniti tudi oskim grlom. Polski trg želimo povezati z slovaškim trgom in pa z um, litovskim trgom. Zato smo že podpisali eh, sporazume z upravljalci eh, prenosnih omrežij. In Izvajamo tudi študijo o izvedljivosti in eh, potem bomo sprejeli konkretne načrte, ko bo seveda ta študija pripravljena. Te strukture v osrednji Evropi spreminjajo trg tega dela Evrope. To, kar počnemo, počnemo. Uh, v povezavi z našimi sosedami, tako da bi poskrbeli za integriran trg v Evropi. Gre za naše načrte za diverzifikacijo eh, energetskih virov, poleg tega pa želimo poskrbeti za preglednost, eh, ko gre za vzpostavitev terminala za utekečin in zemljski plin, tako da bi lahko sodelovali vse zainteresirane države. Preko razvoja infrastrukture se želimo izogniti oskim grlom eh, v Evropi v tem trenutku. Želimo razviti tako imenovani severno-južni koridor. ne gre za novo tranzitno omrežje, ampak za nadgradnjo že obstoječih sistemov. Na ta način bi okrepili eh, energetsko omrežje doma, hkrati pa bi ga povezali z eh, različnimi evropskimi sistemi. To bi vzpostavilo nove možnosti v prihodnosti. Recimo, upam, da bomo v prihodnosti lahko uporabljali novi projekt Nabuko in da bomo s pomočjo tega projekta znižali cene energije za posameznike, pa tudi za industrijo. Poleg tega je tukaj še veliko drugih elementov, Lahko bi veliko bolj dolgo govoril o posameznih vidikih, vendar bom na kratko povzel, kakšni so trenutni rezultati in kateri projekti so že bili izvedeni z vašo podporo, z podporo tudi vas, evropskih poslancev. V prihodnosti želimo preseči omojitve, ki se pojavljajo na področju infrastrukture za zemljski plin želimo premostiti probleme, ki v tem trenutku obstajajo na trgu zemljskega plina, to pomeni, da moramo bolje izkoristiti eh, infrastrukturo, ki jo že imamo na voljo v posameznih državah. Poskrbeti moramo za ustrezne investicije, vendar pa se moramo zavedati, da so te investicije drage, vsaj v kratkoročnem pogledu. Poleg tega je zato potrebno tudi veliko časa. obstajajo različne možnosti, vendar o tem sedaj ne želim govoriti. Rad bi se osredotočil predvsem na podporo projektom, kaj ti potrebno je poskrbeti za delujoč trg. In tukaj imamo projekte, ki se. osredotočajo na dolgoročni eh, gospodarski učinek, nimajo pa kratkoročnega gospodarskega učinka. Potem pa so tukaj še drugi projekti, ki so tako imenovani obmejni projekti. Tukaj gre za poenostavitev birokratskih ovir. Želimo namreč omogočiti, da bi lahko bili takšni projekti izvedeni v krajšem času. Obstaja pa tudi projekt za vzpostavitev terminalov za utekočinjenje eh, zemeljskega plina. In to je zelo pomembno, če želimo vzpostaviti okrepljen trg za zemeljski plin v osrednji Evropi. S tem zaključujem svoj prispevek. V našem delu Evrope naj še dodam, pa želimo zagotoviti energijo za vse in sicer po ugodnih cenah. Želimo torej za vašo podporo in z dobrimi idejami, z dobrim delom, doseči, da bi vsi imeli na voljo zemeljski plin po primerni ceni. Še enkrat najlepša hvala. Hvala. Takoj bomo nadaljevali z naslednjim sklopom predavanj in potem bo sledila razprava o obeh. V drugem delu gre bolj za vprašanje uresničevanja tehničnega izvajanja, finančnega izvajanja projektov, torej Poudarjek je malo drugačen in tudi tu smo povabili tri strokovnjake, ki jih prisrčno pozdravljam. Torej, predavateli se bodo kar zamenjali tu v predsedstvu najprej. Pozdravljam Geralda Kendlerja, ki je z eh, podjetja Amprien Transportnic iz eh, Nemčije. Hvala lepa, da imam priložnost, da lahko spregovorim v imenu našega podjetja. Gre predvsem eh, tudi za postopek odobritve, o katerem bom govoril um, in sicer pripravljamo 700 km dolg daljnovod in to, kar vam bom predstavil, bo temeljilo predvsem na naših izkušnjah. Najprej bi se rad osredotočil na postopek odobritve. E, želim vam e, predstaviti nekaj praktičnih problemov in tudi nekaj rešitev iz našega vidika. Uh, postopek odobritve uh, Eh, je zelo različen v različnih državah. To je zanimivo, kaj ti zakonodajni okvir je zelo podoben. Naprimer, kar zadeva presojo vpliva na, vplivov na okolje, to je bolj ali manj enako v vseh državah, ampak izvajanje v državah članicah je zelo različno. Želim vam podati kratek. Majhen primer za to, naprimer, za določitev mejne točke pri prenosu energije med uh, nizozemsko in Nemčijo. Uh, torej ta mejna točka se na nizozemskem določi ob koncu nizozemskega omrežja. Po drugi strani pa je v Nemčiji določitev te točke izhodišče za začetek postopka. Torej, uh, postopki v različnih državah niso usklajeni in na ta način vedno tudi izgubljamo čas in zamujamo pri projektih. Zato je naš predlog, ki bi ga lahko eh, zakonodajno uresničili, je eh, harmonizacija postopkov za potrditev, predvsem kar zadeva interkonektorja. Druga pomembna točka je, da uh, Evropska unija Eh, tudi eh, pravi, ki naj bi eh, izvedli določene infrastrukturne projekte. Danes pa je zelo težko najti neko ozemlje, ki ni zaščiteno v državah članicah in zato moramo imeti možnost, da gradimo tudi v zaščitenih območjih, pri čemer so seveda potrebni blažilni ukrepi. To je po našem mnenju zelo pomembno, da bi lahko uh, Eh, rešili te razlike v eh, postopkih eh, odobritve. Ti postopki seveda tudi trajajo predolgo. Kaj bi lahko storili prvič? Postopek odobritve vse na enem mestu z jasno časovnico. Sedaj je v mnogih državah tako, da so različni uradi za to pristojni in to seveda zavleče postopek. Zelo eh, bi pospešilo posodobitev prenosnih omrežij, če bi imeli poenostavljen postopek pridobitve dovoljen, če uporabljamo že obstoječe koridorje, torej če jih v bistvu samo posodobimo za večje kapacitete, za večje zmogljivosti, če bi torej uporabili že obstoječe koridorje, bi lahko uporabili skrajšan postopek in to bi tudi pospešilo postopek. Pomembno je, da imamo znanstveno utemeljene zdravstvene zahteve, naprimer kar zadeva elektromagnetska polja. EU nam je 1999. Eh, leta podala priporočila, ki naj bi jih sedaj potrdili. Po naše je treba upoštevati samo znanstveno utemeljene meje. Ed največjih izzivov za nas je, da spremenimo e, sistem na sistem z nizkimi izpusti CO2 in to je velik izziv. Uh, vendar uh, se daljnovodi gradijo lokalno in tam je včasih velik odpor uh, ljudi. In pri tem je treba upoštevati tako lokalne kot tudi uh, širše vidike in ne moremo se uh, ozirati samo na lokalne uh, vidike. Torej, za to, kar nam gre, je, da um, um, pogosto prepozno obveščamo prebivalstvo, šele ko smo tik nad tem, da začnemo graditi naše, naša omrežja. In mislim, da je komunikacija pomembna in tu potrebujemo enotne eh, komunikacijske kampanje in to naj bi podpirala Evropska komisija, Evropski parlament, seveda tudi nacionalni parlament in nacionalni politiki. Če ne sodelujejo vsi eh, za dosego istega cilja, ne bomo dosegli rezultata in rešitve. Nacionalni koridorji eh, naj bi, o tem naj bi obveščale nacionalne vlade, vendar ne delo ne čaka samo politike, temveč eh, tudi upravljalci prenosnih omrežij eh, morajo izvesti to ozaveščanje. In eh, mi smo dobili tudi zelo pozitiven odziv na kampanje, ki smo jih izvedli in to je ključnega pomena za to, da se pridobi dovoljenje za izgradnjo nekega daljnovoda. Torej, toliko o postopkih odobritve, sedaj pa želim povedati nekaj o financiranju. E, cilji evropske energetske politike so vključitev e, obnovljivih virov energije in sprememba proizvodnje energije v prihodnje to je povezano z visokimi cenami, tudi zanesljivostjo. Sistem mora delovati zanesljivo, vendar tudi financiranje mora biti zanesljivo. Naša naloga kot uh, sistemski operaterji je, da gradimo ta omrežja. Nam seveda uh, uh, eh, podporab, potrošniki plačujejo um, elektriko, torej po. Um, po um, določenih tarifah, moramo pa privlačiti tudi investitorja. Zato, uh, torej, uh, velika je potreba po daljnovodih in zato potrebujemo tudi veliko denarja. Po drugi strani pa je kapital zelo fleksibilen. Uh, uh, in ti, uh, investitorji kapitala delujejo na globalni ravni in seveda ocenjujejo privlačnost glede vračila sredstev in tudi kar zadeva tveganja. Torej na eni strani potrebujemo konkurenčno vračanje sredstev, na drugi strani pa tudi stabilni regulatorni investicijski okvir. Uh, in, torej, um, take regulacije so za nas velika priložnost, po drugi strani pa seveda tveganja. To je treba upoštevati. Še nekaj o financiranju, da to povzamem. Mislim, da potrebujemo eh, spremenljivo dividendo, ki bo zanimivo za mednarodni kapital. Seveda bi bila dobra ideja da se to naredi tako, kot v neka. Torej, da to naredimo tako, kot je bilo stvarjeno v nekaterih državah. Torej, potrebujemo pa tudi stabilen regulativni okvir. Želim poudariti, izuzeti samo en primer. Že prej je bilo omenjeno, da eh, potrebuje tak projekt včasih deset let, šest let. Eh, E, če vse teče e, gladko, deset let, če se malo zapleta. Torej, če sedaj, sedaj začnemo nek projekt, ga bomo končali 2020 in ne vemo, kakšen bo scenarij tedaj. Torej, velika so tveganja, če nimamo stabilnega okvira, če bodo čez deset let oblasti lahko rekle, to ni učinkovit projekt, e, torej v takem primeru ne moremo investirati denarja, potrebujemo stabilne investicijske okvire, potem tudi eh, ustrizno vračanje sredstev dividendo in to bo pritegnilo investitorje, da bi dobili ugoden kapital za projekte. Eh, potrebujemo torej regulativni okvir, ki mora biti tudi vzdržen, ki eh, čez daljšo obdobje želim malo še povziti naše praktične izkušnje, kaj potrebujemo. Dobre, potrebujemo dobro um, dobre dividende, potrebujemo stabilen regulativni ukvir. E, naš e, načrt je razširitev umrežja in to je možno samo, če imamo popolno podporo z vseh strani, tako od Evropske komisije do lokalnih političnih organov. In velika pomoč bi bila, če bi imeli poenostavljene postopke za odobritev izgradnje takih eh, koridorjev in eh, treba bi bilo eh, seveda tudi bistveno pospešiti ta proces pridobitve dovoljen. Hvala. Naslednji je na vrsti eh, dr. Eloj Kolom, ki je profesor za administrativno pravo na Univerzi v Zaragosi v Španiji. Beseda je vaša. Muchas gracias, señor presidente. Estimados miembros de la comisión, eh, quisiera comenzar agradeciendo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo. De infrastrukturas de transporte eh, transeuropeas de energía. Torej, najlepša hvala za besedo v svoji predstavitvi. Bom spregovoril predvsem o postopkih za avtorizacijo take infrastrukture. Osredotočil se bom na troje. In sicer najprej, kako izoblikovati cilje tega procesa, katere stvari je treba upoštevati in potem tudi struktura samih postopkov. Na to pa si bomo gledali še kompenzacije, ki se izplačujejo tistim, ki ne morejo neposredno izkoristiti prednosti te infrastrukture. Preden začnem, naj omenim sklop zakonodajnih ukrepov, ki so bili sprejeti leta 2009. Na ta način smo dobili trdno podlago za načrtovanje evropskih energetskih mrež ter tudi vrsto instrumentov, ki so zelo različni in ki se lahko uporabljajo za izvajanje postopkov, ki so bili predvideni oziroma načrtovani. To je bilo zapisano tudi v sporočilu komisije o infrastrukturnih prioritetah. Na podlagi te situacije moramo sedaj priti do tega, ali je to, kar je bilo sprejeto leta 2009, potrebno in ali je treba kaj dodati. Naj začnem s prvo pripombo svojega nagovora, torej merila, ki jih je treba upoštevati pri postopku avtorizacije. Začel bi najprej s samimi cilji postopkov avtorizacije in tu moramo vedeti, recimo, katere mreže se smatrajo za čezmejne, potem kateri objekti, ki so bili načrtovani, so del mreže transevropskega omrežja in tako dalje. Razlog, da se osredotočam na cilje postopka avtorizacije, je ta, da moramo vedeti, da nacionalna raven ne zadošča. Delati moramo na ravni skupnosti, da razrešujemo probleme, ki se pojavljajo na tej ravni, torej na ravni skupnosti. Upoštevati seveda moramo načelo subsidijarnosti in obenem tudi peti člen pogodbe. Leta 2009 smo videli, bilo sprejetih 713, 715 celo predpisov, ki urejajo vse udeležence, ki se delujejo v tem procesu. vedeti pa moramo, da je zelo pomembno tudi, kateri so razlogi za avtorizacijo. Tukaj smo imeli regionalne mreže, poleg udeležencev na skupnostni ravni se moramo zavedati, da imamo tudi nacionalne akterje in postopke za avtorizacijo morajo koordinirati organi na evropski ravni in se pri tem usklejevati z nacionalnimi organi. Ko torej vemo, kdo naj bo vključen v postopek avtorizacije, si moramo ogledati naslednjo stvar, to pa je sama struktura postopka. Sam postopek mora izpolniti vrsto kriterijev. Transparentnost vključevati mora vse deležnike, pomembno pa je tudi, da se upošteva načelo subsidijarnosti. Ob upoštevanju teh ciljev je postopek sam strukturiran v dve fazi. Najprej na ravni skupnosti imamo različne infrastrukturne projekte, ki se izberajo v povezavi z energetskim načrtovanjem, z čez evropskimi mrežami. Potem pa je tu še druga faza, ki pa se izvaja decentralizirano. Tu pa gre za izvajanje projektov, ki so bili opredeljeni. In tu je potrebna koordinacija med nacionalnimi in skupnostnimi organi. V tem trenutku je tako, hm, da prvo fazo izvaja Evropska mreža operaterjev. Sedaj imamo že od samega začetka tudi fazo posvetovanja. Imamo tudi agencijo, ki je vključena, agencijo za energijo in tudi druge deležnike. V prvi fazi imamo tudi proces načrtovanja, ki je prožen in kjer se koordiniramo z nacionalnimi načrti. Prav tako pa tudi usklajujemo z regionalnimi načrti. Namen te prve faze je, da na podlagi vrste meril določimo, kateri so tisti projekti, s katerimi želimo doseči neko konsistentno čez Evropsko mrežo. V drugi fazi je te projekte treba udejaniti in verjetno v tej drugi fazi moramo upoštevati tudi potrebo potem, da je treba razviti postopke, ki bodo omogočali usklajevanje akterjev na nacionalni in skupnostni ravni, še zlasti zato, da bi se izognili prevelikim zamudam pri izvajanju projektov. O teh zamudah je bilo govora že danes dopovden. Predpisi iz leta 2009 so določali, da so predvsem države članice tiste, ki nosijo odgovornost. Prav tako so pravila iz leta 2009 odločala vključenost vrste evropskih akterjev, če pride do zamud, če pride do ovir pri izvajanju teh projektov. Vendar pa bi struktura te druge faze morda morala biti ponovno pretehtana. Ali bi bilo dobro, če bi usklajevanje izvajali že na samem začetku postopka avtorizacije in ne šele v drugi fazi, še zlasti, če je cilj ta, da pomagamo pri izvajanju samega projekta. To bi lahko dosegli s tem, da se odgovornost za drugo fazo podeli ravni skupnosti. Mm, s tem seveda nikakor ne bi preprečevali državam članicam, da se vključujejo, ko gre za infrastrukturne objekte na njihovem ozemlju. Prav tako bi imeli decentralizirano evalvacijo, ko gre za učinek infrastrukturnega projekta na okolje. Države članice bi sodelovali tudi pri pripravi predloga, s katerim bi se skupnost morala strinjati, razen če ne bi bilo kakih operativnih težav, recimo, da bi ta projekt bil v nasprotju z načrti skupnosti ali če bi bil v nasprotju za projekti, ki jih načrtujejo v drugih državah članicah. Kar zadeva odnos nacionalnih eh, organov z organi skupnosti, moramo zagotoviti, da bo komunikacija čim bolj strukturirana s pomočjo načela vse na enem mestu in izvajanje projektov je potrebno pospešiti. Dodelitev odgovornosti na raven skupnosti bi omogočila sodelovanje že od samega začetka, kjerkoli bi ugotovili, da obstajajo ovire. To pa bi preprečilo tudi vsake zamude pri izvajanju. Obenem pa, če pogledamo, kako pospešiti proces avtorizacije, potem bi bilo zelo korisno, če bi tudi nacionalni organi lahko pogledali, kateri so postopki, ki lahko pripeljajo do zamud. Tukaj gre recimo za izdajo javnih dovoljen in podobnih postopkov. In sedaj še tretja točka, ki pa govori o nadomestilih za lasnike zemlišč in drugih, na katere projekti vplivajo. To se morda zdi manj pomemben problem. V praksi pa se dogaja, da posamezniki, na katere neposredno vpliva infrastruktura in ki ne bodo neposredno imeli koristi od projekta, da ti gledajo na njo bolj negativno. To so ljudje, ki jim je treba izplačati nadomestilo. In to nadomestilo mora biti vključeno v samo načrtovanje infrastrukture. Na ta način mm, se bomo spopadli s temi problemi, zagotovili tudi neko razumno nadomestilo. In s to tretjo točko zaključujem svoj prispevek glede izdajanja dovoljen za energetska transportna omrežja. Še enkrat hvala, da ste me povabili, da sodelujem v tem drugem delu, ki govori o avtorizaciji. Hvala lepa. Ja, Zadnji pa je na vrsti François Trevaux, vodja oddelka za proizvodno energije in omrežja z Evropske investicijske banke your turn. Okay, thank you very much. Um, the European Investment Hvala. Evropska investicijska banka že dolgo financira tudi eh, projekte o mreži uh, v vseh 27 državah. In sicer gre za to, da uh, pomagamo izvajati cilje EU s financiranjem projektov. Energetika, energija je eh, tudi prioriteta eh, odobravanja posojil in sicer 2006 smo s tem začeli, gre za energetsko učinkovitost obnovljive vire energije, potem raziskave in razvoj na področju energiji, eh, diversifikacijo, zanesljivost oskrbe, vključno z vseevropskimi energetskimi omrežji. Danes se bom osredotočil na financiranje energetskih eh, omrežji. Torej gre za prenosna omrežja, za, eh, tudi za terminale za otekočinjen plin in za uh, skladiščenje. Od 2007 do 2010 smo se je bistveno povečal obseg posojil od 2,5 2007 na 6,5 milijard 2010. Tu je polovica izdatkov za ta portfelj v tem uh, obdobju. Uh, torej, eh, skupno je šlo za 18,2 milijarde evrov, eh, pri čemer so stroški vseh investicij znašali 56 milijard evrov eh, v 25 državah članicah, eh, vključno 57 transevropskimi omrežji, ki so splošnega pomena. Eh, torej 56 milijard evrov je bila celotna vsota teh investicij. E, šlo je tudi za projekte z visoko prioriteto, zato smo porabili posojila v, v višini 2,4 milijarde evrov. Lani smo odobrili 1,4 milijarde evrov 5,2 milijardi evrov eh, posojil in to Tu je šlo predvsem tudi za interkonekcijo med Francijo in Španijo, med Irsko in eh, Valizijo, med Estonijo in Finsko in med Malto in Italijo. 2,4 milijarde posojil eh, je bilo izdanih za druge projekte, kot naprimer eh, terminal za utekočinjeni plin na Polskem in za eh, koridor sever-jug. Gre predvsem za dodano vrednost. Pri prvem stebru, torej prvič za dosego ciljev EU, drugič za eh, kakovost projekta, eh, kar je treba zagotoviti tudi pri financiranju tega projekta. Torej vsak projekt eh, se oceni temeljito in mora biti v skladu s eh, cilji EU. In treba je seveda oceniti tudi izvedljivost z vidika, gos, z gospodarskega vidika, z okoljskega vidika, z tehničnega vidika in z finančnega vidika. Kar zadeva tretji stebr, je večina posojil EIB za energetska omrežja v štiri, zadnjih štirih letih, torej v glavnem so to bila dolgoročna posojila za energetska omrežja prenosna in distribucijska omrežja in sicer smo odobrili posojila upravljalcem teh omrežij v regulativnem režimu. Torej gre za um, posojila po trojnem A, torej po dobrih pogojih. Uh, to seveda koristi predvsem eh, tudi eh, potrošnikom, da se ne bi preveč zvišali stroški energije. Potem gre seveda tudi za, fin, za strukturo financiranja, to velja še posebej za terminale za zemljski plin, Eh, in tu eh, je treba še posebej eh, upoštevati tudi varnost naložbe in tudi donosnost, kar zadeva prihodne izzive in potrebe. Evropska komisija je ocenila, da, da bi docegli cilje 2020 za podnebje in okolje, bomo potrebovali 60 Eh, milijard evrov investicij do leta 2020. Tri četrtine za elektriko in eno četrtino za zemljski plin. Seveda je treba upoštevati tudi možnost vključevanja obnovljivih virov energije in treba je posodobiti prenosno omrežje in eh, zmanjšati izgube, pri eh, zemljskem plinu pa gre za eh, diverzifikacijo in zanesljivost oskrbe. Eh, in tu eh, gre predvsem seveda za odvisnost od zemljskega plina in zato je treba predvideti tudi nove torej, eh, koridorje in skladišča za zemljski plin, kar bi lahko vodilo do zato, za, za kas, za, do zakasnitev, so dolgi postopki za odobritve, potem tudi um, regulativne zadeve, ki uh, Uh, včasih pač ne omogočajo, da bi eh, tako hitro izvajali projekte, kot bi si to želeli. Eh, eh, treba pa je tudi dodati, da so se poslabšali pogoji za dolgoročna posojila. Nekaj še o postopku odobritve. Iz naših izkušenj v zadnjih letih lahko rečemo, da kljub temu, da ravno zaradi teh dovoljenj pogosto prihaja do zamud, pa vendarle opažamo tudi napred, napredke. Uh, uh, nekatere vlade v EU so eh, racionalizirale in pospešile te postopke za strateške infrastrukture in uh, pre, treba je pred, predvsem zagotoviti tudi, da se na nacionalni in regionalni ravni zagotovi, da, nove instra, da so nove infrastrukture sprejete strani prebivalstva. In uh, sicer to seveda tudi povzroča dodatne administrativne stroške, ampak kljub temu uh, če se to izvede na učinkovit način, lahko vodi do pospešitve teh postopkov. Želim zaključiti, eh, mislim, da moramo e, pospešiti ulaganja v energetska omrežja, kar zadeva financiranje, bo EU eh, Eh, bo eh, Evropska investicijska banka nadaljevala, da nudi najboljše možne pogoje za prioritetne eh, investicijske projekte, ki se nanašajo na prenos in distribucijo, predvsem z dolgoročnimi posojili, ki bodo v skladu tudi z um, torej z dimenzioniranjem teh eh, omrežij, predvsem tudi kar zadeva eh, čas. Eh, pri tem moramo seveda sodelovati tudi z Evropsko komisijo, e, potem bi še opozoril na projektne obveznice EU, to je bilo lansirano februarja, eh, Olirin in e, je to spodbudil in sicer naj bi pritegnili eh, tržni kapital za eh, financiranje tih projektov, torej z eh, obveznicami, ki bi jih izdajala podjetja. Eh, potem je treba še eh, opozoriti na sklad Margaret, to je delniški sklad. Eh, na ravni EU27 in ob koncu še inštrument eh, za delitev tveganja, ki naj pomaga predvsem pri vzpostavljanju inovativnih projektov, kar zadeva eh, pametna omrežja in skladiščenje energije. Hvala. To je bilo zdaj ogromno informacij hvala najprej vsem strokovnjakom za to, da ste bili kratki in precizni. To nam seveda pomaga. Danes smo v težki, tiš, težkem položaju, kljub temu pa sedaj dajem možnost kolegicam in kolegom, da spregovorijo. Deset se jih je že prijavilo in s tem tudi že zaključujem ta seznam govorcev. Drugo vprašanje. Vsak, ki bo postavil vprašanje, Torej, najprej ne se zahvaljevat kolegom, to sem naredil že jaz. Mogoče bi se lahko osredotočili samo na to, da postavite vprašanja. Kaj ti želim, da bi strokovnjaki, ki smo jih povabili, tudi lahko odgovorili na ta vprašanja. Zato prosim, da se omenite na minuto dve. Vse razpravo, splošno razpravo lahko vodimo tudi še med nami, kdaj drugič. Hvala za vašo, vaše razumevanje. Prvega na vrsti gospa Kastiljo. Hvala lepa. No, sama bi se vseeno zahvalila udeležencem razprave in morda drugim ne bo treba potem zahvaljevati se za menoj. Imam vprašanje. In sicer. Mislim, da je bil gospod Elf. Stadius, tisti, ki je govoril o pametnih mrežah. V dokumentu komisije, ki govori o razvoju pametnih omrežij, vidimo, da gre ta dokument z roko v roki z razvojem infrastrukture. Mislim pa, da ni dovolj pozornosti namenjene, ko govorimo o pametnih omrežjih, da prav temu ni namenjene dovolj pozornosti. Mi namenjamo temu celo še manj pozornosti kot komisija. Gospod Elfstadius, ko govorimo o pilotnih projektih primerne velikosti, tako da bi se lahko dovolj naučili iz teh pilotnih projektov v smislu analize stroškov in koristi, naučiti se moramo tudi, kaj lahko prinese nekaj za razvoj pametnih omrežij, tudi v luči tega, koliko nekaj stane. Vemo sicer, da so pravzaprav to zelo pomembne stvari, podobno kot je tudi sam transport energentov. Namreč končna ideja je ta, da obnovljive vire energije oziroma učinkovito potrošnjo vnesemo v naš način življenja, ampak tega ne bo brez pametnih omrežij. V ZDA že nekaj časa to počnejo in so pred Evropo, kar zadeva velike pilotne projekte o pametnih mrežah. V EU je situacija toliko bolj zapletena, ker ti projekti zahtevajo naložbe, prav tako pa tudi sodelovanje, ki vključuje tudi javni sektor za zagon takih projektov. Zanima me, kakšna je situacija v tej fazi, ko šele moramo razviti pametne, pametna omrežja, če hočemo imeti trdna dejstva. Hvala lepa, kolega Weber. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje je za gospoda Trosterja, ki je govoril o obnovljivih virih energije. Evropska unija polaga veliko upanje v obnovljive vire energije, če želi doseči svoj cilj do leta 2020. Prav tako gre za energijo za prihodnost in tudi za možnost ustvarjanja delovnih mest. Gospodarsko gledano je EU odprto območje. Nekateri celo zlobno pravijo, da je evropski trg odprt za vsakogar. Zato se moramo soočati z, z neusmiljeno konkurenco z Azije, z Kitajske, kjer so 30 odstotkov svojega načrta obnove namenili tudi financiranju obnuljivih virov energije, veterne energije in tako dalje. To so naredili z vsemi mogočimi vrstami dumpinga, finančnim dumpingom, skratka vse možne subvencije so uporabili, izvoz se subvencionira in to seveda zelo močno vpliva na nezaželjen način, ker je to pravzaprav nelojalna konkurenca za Evropo. In mnoga podjetja imajo težave oziroma propadajo, zato sprašujem, kaj lahko naredimo za to, da bi zaščitili te industrije, da se zaščitijo pred nelojalno konkurenco. Hvala lepa gospa von Bremt. Ambrosina, nehmen wir den. Je ni, gospod Brožina. Entschuldigung. Se opravičujem, nisem vas videl. Niste bili dovolj hitri. Izvolite. Ja, včasih se tudi skrijem. Očitno me niste videli, zakril me je kolega. Gospod predsednik, veliko je bilo govorcev, ki so povedali zelo zanimive stvari. Tisto pa, kar je bilo danes očitno, je nujnost. Energetska infrastruktura je zelo nujna tematika. Ni treba, da govorimo samo o aktualnih temah. Mislim, da nam tudi primer Japonske kaže, kako odvisne so države. Imamo vodilne prioritete in zdi se mi, da pametna omrežja in super omrežja oboje to predstavlja vodilne prioritete in na tem je treba delati v naslednjih mesecih in letih. V tej povezavi imam nekaj vprašanj. Najprej pametna omrežja. Tu je bilo že kar precej stvari povedanih. Vendar pa nam manjka aktualna slika, kako zadeve izgledajo sedaj, katere so glavne ovire, se te nahajajo na lokalni ravni ali pa tu lahko odigra tudi evropska raven pomembno ulogo, torej komisija in parlament. In drugič, če se takoj odzovem na to, kar je povedal gospod Tröster glede alternativnih oblik energije. To ste zelo lepo povedali. Brez energetske infrastrukture in njenega prilagajanja, ne bomo dosegli naših ciljev. Mi moramo iz obnovljivih virov energije narediti našo prioriteto zelo hitro. To je treba narediti zelo hitro in povedati, kje so ovire. Zakaj tukaj nimamo prioritet pri sedajnih omrežjih, katere so ovire in tu se mi zdi, da je nekaj, kar mora Evropa kratkoročno narediti. Dekuji. Hvala lepa, gospod Brežina. E, Postavi me. Hvala, gospod predsednik. Nam ne zbude. Ko razvijamo naše prioritete na področju obnovljivih virov energije, nam preostane ena sama možnost. To pa je, da povežemo sever Evrope, vetrno energijo z jugom Evrope. In tu potrebujemo naložbe, prožne vire, ki bodo še dodatek k temu, recimo, če vetra ne bi bilo, če sonca ne bi bilo. In tu je govora o pametnih omrežjih in infrastrukturi, ki bo lahko tako povezovala, kot tudi shranjevala energijo in to počela na inteligenten način. Za primerjavo, če bi ohranili tradicionalne vire, potem bi potrebovali več takih povezav, to pa bi pomenilo več naložb. Ampak te naložbe bodo manjše. In tu se bodo obnovljivi viri energije lokalno porabljali, ne da bi potrebovali dodatna sredstva za prenos. Moje vprašanje je, kdo ocenil stroške, ki bi jih morali prevzeti, če bi tudi dejansko povečali delež obnovljivih virov energije. Je kdo primerjal stroške obnovljivih virov energije in tradicionalnih virov? Če ne, potem se mi zdi, da je to nekaj, kar dolgujemo evropskim potrošnikom. Herr ja, Kollege Karens. Hvala lepa, gospod Karens. Hvala lepa, gospod predsednik. Pripomba in vprašanje. Mnogi naši gostje so govorili o potrebi po povezavi obnovljivih virov energije in pametnih mrež, drugi so govorili o pomenu varno skrbe. Nihče pa ni govoril o oblikovanju skupnega trga. Verjetno zato, ker vsi to jemljemo za nekaj samo po sebi razumljivega, ne pa zato, ker bi to nikogar več ne zanimalo. Če želimo povečati uporabo obnovljivih verov energije, potem potrebujemo tudi pametna omrežja zaradi spremenljivega inputa. Ampak kar zadeva varnost oskrbe in možnost oblikovanja skupnega trga, tu pa potrebujemo fizične povezave. In sedaj imam vprašanje, verjetno za gospoda Trösterja. Gospod Tröster, kje ste? of your head. Um, uh, in, in your presentation was very interesting. V vaši predstavitvi je bilo zelo zanimivo, ko ste govorili o super omrežju, verjetno severnoafriško sonce v kombinaciji z severnomorskim vetrom, če bi torej to energijo uh, lahko prenesli v Evropo, bi nam bilo prav lepo. Če si pogledam vzhod, kjer leži tudi moja država na Baltiku, Baltik je enostavno izpuščen. Celotno baltsko območje je v vaši predstavitvi povsem izpuščeno. To je vprašanje, ki ga je treba obravnavati. Naslednja zanimiva predstavitev je bila predstavitev gospe Čirličove iz Encoga. Vi zastopate 32 podjetij iz 22 držav. Nobeno od teh podjetij ni z baljskega območja. Ne samo zaradi Gazprom, ampak mi smo povsem odrezani od Evrope. In iz te razprave, ki je bila zelo zanimiva, bi rad povdaril naslednje. Če nas zanima skupni trg in super omrežje ter varnost oskrbe z energijo, potem ne smete pozabiti, da imate na severovzhodu Evrope še vedno energetski otok, ki ga bo na nek način potrebno povezati v skupno mrežo. Gospa Rejra Madurel. Gracias, presidente. Mm, Direktamente. Hvala lepa, gospod predsednik. Prehajam kar k vprašanju. Gospod Kavaljo. Govorili ste o obnovljivih verih energije iz Severne Afrike, ki bi jih lahko privedli v Evropo. In sicer gre tukaj za jugozahodni koridor. Ali ste razmišljali tudi že o severno-južnem koridorju kot za zemeljski plin? Naslednji govornik je govoril o desetletnih načrtih Evropske unije. Kaj je potrebno še storiti, kako lahko poskrbimo za uresničitev teh načrtov? In še gospa eh, Črličova, zanima me, v okviru katerih forumov se odloča o tem, ali projekti ustrezajo zastavljenim prioritetam? Ali bo zato ustanovljen poseben organ? Kolega Glante. Dank, uh, eh, ma... Ja, hvala lepa. Moje vprašanje in pa pripomba. Moja kolegica je vprašala, na kateri ravni naj bi potekale določene naloge. Mislim, da morata biti vključeni obe ravni. Evropska unija eh, mora poskrbeti eh, za smernice, potem pa je potrebna seveda tudi ustrezna povezava in o tem je potrebno razpravljati v Evropski komisiji. Kako uspodbujati ukrepe na ravni držav članic, pa imam recimo številne pro primere iz eh, svoje države. Tam imamo namreč eh, številne projekte, ki ne bi bili nikoli uresničeni brez eh, pritiska prebivalcev. Govorili ste o tem, da naj bi pospešili izdajo dovoljen. Kako lahko to dosežemo? Po mojih izkušnjah eh, je težko skrajšati sodne postopke. Kako torej nameravate zmanjšati roke za izdajo dovoljen, kako nameravate zmanjšati roke za pritožbe? In uh, ti projekti uh, naj bi bili na voljo v mestnih hišah uh, in uh, državljani bi si jih tam lahko ogledali, vendar pa v praksi vemo, da državljani običajno ne gredo v mestno hišo in si ogledajo teh dokumentov. Kaj eh, nameravate torej storiti na tem področju? Pomembne so namreč tudi državljanske pobude, kot se je zgodilo recimo v moji regiji. Kakšne so vaše izkušnje v zvezi s tem? Naslednja je kolegica Tikal. No, mogoče bo spet prišla, ni je v dvorani, potem pa je na vrsti kolega Odi. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej osebna pripomba. Poslušal sem naše goste, ki so seveda eh, zelo dobro usposobljeni. Vendar pa imam kljub temu še vprašanje. Zanima me, kdo ima v lasti evropska omrežja in ali lahko državljanom dejansko zagotovimo, da ne bo prišlo do velike zmešnjave na trgu. Če želi recimo Gazprom kupiti, da to stori, ali imamo zakone, ki to preprečujejo ali bomo poskrbeli tudi za ovrednotitev tistih projektov, eh, ki so morda že bili uspešni v preteklosti. Ali bomo imeli evropsko politiko za omrežje? Zdi se mi, da je to vprašanje še odprto. Potem pa je tukaj še vprašanje birokracije. Nekega dne bo morda imeli veliko odprto družbo v Evropi in pa usklajeno upravljanje omrežji. Vsaj upam, da bo temu tako. Zanima me, torej, kakšna zagotovila lahko damo v tem primeru uh, državljanom. Kolega Balčitis. Kolega Balčitis. Hvala lepa. slišali smo veliko novih stvari in podpreti moram svoje kolege, še prav posebej kolega Karinča, ki je govoril o energetskih otokih, o belih območjih, zaradi tega, ker nimamo enotnega energetskega sistema. Moramo, pozdraviti moramo določene odločitve, ki so bile sprejete z namenom vključitve baltskega območja v skupni energetski sistem Evropske unije. Ampak vse odločitve je potrebno tudi hitreje izvajati. Potrebujemo jasne načrte v tej smeri. Danes sem bil tudi presenečen nad določenimi elementi. Ko smo govorili o električnem omrežju, se je izkazalo, da nismo pripravljeni sprejeti energije iz obnovljivih verov energije. Skušamo uvajati različne politike, vendar te politike v praksi očitno ne delujejo. Imamo tri inštitucije, tri organe, ki naj bi odločali o temeljnih načeljih. In eh, te inštitucije so povezane z eh, trgom zemljskega plina, nimajo pa skupne politike in mislim, da je to velika napaka nihče ni eh, govoril tudi o sistemu povratnega toka, ki bi lahko zagotovil oskrbo z zemljskim plinom. Takšen sistem moramo vzpostaviti v obdobju dveh let. In zastaviti si moramo vprašanje v zvezi s tem, kajti če za to ne bomo poskrbeli, države ne bodo povezane z zahodnim uh, plinskim omrežjem. Najlepša hvala. Moj predlog je, da dam sedaj besedo našim gostom eh, in sicer po vrstnem redu, eh, kot je zapisan v dnevnem redu in eh, odgovorite lahko na vprašanja, če se vprašanje ni nanašalo na vašo predstavitev, pa lahko tudi sami to poveste. Kolega Vsitis, želite besedo? Želite kaj dodati? Da, da ima kaj na frage. Ne, nobenega vprašanja ni bilo gospod Alberto Carvajal je v Hosa, ne vem, kje sedi, kajti nenehno smo se izmenjavali, tako da ne vem več, kje je kdo v dvorani. De la, de los years. Zastavljeno je bilo vprašanje. V zvezi z omrežji, ki jih Evropska unija ocenjuje kot slaba. Ker se razvijajo v posameznih državah članicah. Vsaka država članica ima lastne načrte, potem pa je prišlo do nekakšnega povzetka razvoja v posameznih državah članicah. In na tej osnovi imamo sedaj evropsko vizijo. Problemi, s katerimi se srečujejo države članice pri razvoju lasnih omrežij, vodijo v to, da so nekatere države premalo agresivne pri svojem načrtovanju. Torej, ne spremajo določenih načrtov, ker vedo, da bi ti načrti vodili v težave. Zato določeni projekti, ki bi bili potrebni, niso izvedeni. In tukaj govorimo o projektih eh, v splošnem evropskem interesu in o nadomrežjih. Pri naslednjem izvajanju desetletnih načrtov moramo res poskrbeti za boljšo koordinacijo strani Evropske komisije, tako da bodo države članice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 Najprej vprašanje povezano z eh, prizorišči. V preteklosti, ko smo razvijali novo tehnologijo, se je zmere zastavljalo vprašanje sodelovanja med posameznimi podjetji in pa proizvajalci tehnologije. V preteklosti je šlo predvsem za bilateralno sodelovanje. Zdaj pa, ko govorimo o pametnih omrežjih, in pa o prenosnih omrežjih lahko ugotavljamo, da se tukaj srečuje veliko število deležnikov. Tukaj so proizvajalci opreme, eh, potem eh, distributerji opreme, eh, tisti, ki so zadolženi za komunikacijsko tehnologijo in tako naprej. In tako naprej. Torej, Če želimo poskrbiti za koordinacijo, glavno vprašanje ni tehnično vprašanje, ampak eh, tržno vprašanje. Razviti moramo okvir in sicer upravni okvir in sicer v sodelovanju z politiki. In zaradi tega, je tako pomembno, da se posvetimo temu vprašanju in da razvijemo pravi model za soočanje z temi problemi. Določene države so sicer na tem področju že napredovale, vendar pa mislim, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri koordinaciji tega razvoja in to je eno izmed ključnih vprašanj. Potem pa še vprašanje povezano z ovirami, ali so te na lokalni ali evropski ravni. V glavnem se ovire seveda pojavljajo na lokalni ravni. Gre za okvir, ki ga razvijajo posamezne države članice v povezavi z evropskim okvirom. Zaradi tega mislim, da je pomemben dialog med lokalno in pa evropsko evropsko ravnjo. Razviti moramo trg električne energije in ta trg mora biti evropski trg, ki bo podpiral tudi pametna omrežja, kaj ti govorimo o um, aktivnih potrošnikih, o trgu, ki temelji na potrošnikih in mislim, da se ravno to skriva za idejo pametnih omrežij. Hvala lepa, gospod Tröster. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih. Zapisal sem si jih. Mislim, da je bilo prvo vprašanje povezano s pilotnimi projekti za pametna omrežja. Kar nekaj takšnih projektov obstaja, recimo na Danskem imamo projekt, ki je že precej napredoval in uh, poleti bomo že uh, testirali vključitev uh, tega projekta v omrežje. Mislim, da bi tukaj lahko izvedli tudi primerjalno analizo znižanja izpustov CO2. -ja. Drugo vprašanje se je navezovalo na zaščito obnovljivih virov energije v Evropi. Mislim, da tukaj ne gre zgolj za proizvode, ki izhajajo iz obnovljivih verov energije, ampak tudi za druge proizvode in nisem strokovnjak za to področje in zato žal o tem ne morem povedati kaj več. In še, kar zadeva nujnost razvoja pametnih omrežij, nadomrežij. Nadomrežja oziroma izgradnja prenosnih omrežij je po mojem mnenju pomembna zaradi tega, ker bi lahko na ta način dosegli izravnavo glede na obnovljive vire energije in eh, na velike površine, ki jo ti obnovljivi viri energije zauzemajo. vprašanje, zakaj baltske države niso vključene, moram se opravičiti. Medtem smo baltske države že vključili v naš model, takrat eh, smo, ko sem pripravljal eh, te prosojnice, eh, še nismo imeli dovolj informacij in vsekakor bi bilo zanimivo tudi podatke iz balskih držav vključiti v eh, ta model, tako da bi lahko izvedli tudi ustrezne študije. Poraba energije je v balskih državah najnižja v okviru Evropske unije, zato se nam ni zdelo tako hudo, da smo balske države prijeli tej analizi izpustili. Mislim, da nisem ničesar pozabil. Hvala lepa. Gospod Tošovski. Dekuju. Ja sem si teh otazek napisal hodnje, tak skusim biti veľmi stručný. Hvala lepa. Zapisal sem si precej vprašanj, ampak skušal bom biti kratek. Najprej liberalizacija in obnovljivi veri energije. Ob pričetku liberalizacije je bil glavni cilj energetske infrastrukture, da ustvarimo skupni energetski trg in da ga liberaliziramo. Potem pa so se pričeli razvijati obnovljivi veri energije in eh, zmanjšala se je možnost liberalizacije. Kaj ti eh, s tem je upadla? Eh, je upadel obseg trgovanja. Torej, energija prihaja iz obnovljivih virov energije in ta dva vidika, torej obnovljivi viri energije in liberalizacija, si med sebojno nasprotujeta. Slišali smo, da ne potrebujemo le interkonektorje, ampak da se moramo izogniti tudi oskim grlom v naših prenosnih omrežjih. To je tako, kot če bi dodali še en pas avtocesti. Potem pa bi se avtocesta spremenila v eh, neko navadno osko cesto. To bi potem bilo osko grlo. Gospod Brežina je zastavil vprašanje o investicijah v omrežja. Lahko eh, podam številke za Češko republiko, ne poznam eh, številk na evropski ravni, ampak vsekakor gre tukaj za zelo visoke investicije odgovornost za varnost? Kdo je odgovoren za varno oskrbo z energijo? Države članice. In države članice so prenesle to odgovornost na upravljalce prenosnih omrežij. Tako so sedaj odgovorni upravljalci prenosnih omrežij. glavno vprašanje pa niso investicije v eh, infrastrukturo, v interkonektorje, v omrežje in tako naprej, ampak moramo poskrbeti za ravnotežje in celotne odgovornosti ne morejo nositi upravljalci prenosnih omrežij, sedaj pa konkurenčnosti. V Češki republiki imamo v tem trenutku več kot 1700 megavatov eh, sončnih, eh, sončne energije in eh, Večina sončnih plošč prihaja iz Kitajske ne proizvajamo jih v Evropi in zaradi tega naša konkurenčnost upada. Gospa Čiriličova. Deset minut ni bilo dovolj časa, da bi se poglobila v temo, zaradi tega morda nisem spregovorila o določenih elementih. In sem jih izpustila v predstavitvi. kar zadeva baltske države. Res je, da ni eh, nobenega upravljalca prenosnega omrežja iz baltskih držav, ki bi bil eh, član eh, evropskega omrežja prenosnih, upravljalca prenosnih omrežij. To pa ne pomeni, da vsi trije upravljalci prenosnih omrežij iz baltskih držav niso bili vključeni v posvete. Vsi trije so bili eh, vključeni v pripravo eh, desetletnih eh, načrtov in tudi njihovi predlogi so vključeni v te načrte. Nažalost nisem imela časa, da bi spregovorila o rezultatih študije o odpornosti in nekaj splošnih rezultatov lahko najdete na zadnji prosojnici predstavitve. Težave v Baltski regiji so morda najbolj očitne, na nje se je potrebno nujno odzvati in upamo, da bodo načrti za investicije na področju zemljskega plina omogočile integracijo Baltske regije v evropsko omrežje. In sicer do leta 2015, kot je zapisano v zaključkih sveta. Kar pa zadela forum, ki naj bi razpravljal o projektih v evropske interesu, še zmeraj ne vemo, kakšni bodo kriteriji za takšne projekte. lahko pa spregovorimo nekoliko bolj nasplošno o tem, kateri forumi bodo uporabljeni za razpravo o posameznih ukrep, eh, projektih. Vse to bo odvisno od obsega teh projektov. Nameravamo pa uporabiti že obstoječe oblike sodelovanja, govorimo o regionalnem sodelovanju in pa o specifičnih skupinah. Hkrati govorim tudi o bilateralnih eh, srečanjih in pa o delavnicah, ki bodo vključevale vse deležnike. Vsekakor želimo uporabiti učinkovit postopek, tako da ne bi prišlo do negativnih učinkov za upravljalce prenosnih omrežij. Ne gre zgolj za infrastrukturo, gre tudi za druge cilje, ki jih morajo upravljalci prenosnih omrežij izvesti. In še vprašanje, kdo ima v lasti omrežja. Na to vprašanje je težko odgovoriti, ampak mislim, da na to uh, deloma odgovarja tretji energetski svežen in sicer z certificiranjem lasništva omrežij. Gospod Čedem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 omenil sem tudi prizadevanja evropskih organizacij. Tukaj so podane številne pobude, tudi finančne pobude za projekte, ki eh, bi poskrbeli za integracijo trga. Tukaj gre predvsem za sodelovanje na ravni upravljalcev, na ravni držav članic. potrebna, potrebni pa so tudi eh, projekti na ravni Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Kendler. Prvič, obnovljivi veri energije niso omejena generacija goril. Recimo, oglejmo si elektrarne na morju ali pa uh, vodne elektrarne. Zato moramo poskrbeti tudi za ustrezna omrežja, ki bodo omogočila vključitev te energije v že obstoječa omrežja. Pametna omrežja so bolj pomembna za distribucijo, ne za prenos mogoče v svoji predstavitvi nisem dovolj povdaril, da pametna omrežja potrebujemo in sicer kar se da hitro. Potem pa kar zadeva pospešitev postopka izdaje dovoljen. Potrebna je dobra komunikacija. Potrebujemo jasno komunikacijo strani Evropske unije, pa tudi strani lokalnih oblasti potrebujemo jasne zakone, stabilne zakone, kajti v Nemčiji so se zakoni v preteklih letih kar nekajkrat spremenili zaradi političnih sprememb in to je zmeraj vodilo do zamud in do negotovosti. Ta stabilen zakonodajni okvir je ključnega pomena. Poleg tega pa potrebujemo tudi dovolj sredstev in pa dobro izobražene predstavnike oblasti. Tisti, ki izvajajo, število tistih, ki izvajajo postopek izdaje dovoljen, je bilo omejeno, torej moramo poskrbeti za zadostno število teh uradnikov, tako da bodo postopki lahko potekali hitreje. Oblasti morajo voditi te projekte, politiki pa ne smejo biti vključeni tik pred volitvami. No, oprostite. Um, use of existing routes. Uporaba obstoječih poti. Imamo 220 kW um, daljnovode in te je potrebno izkoristiti če jih ne uporabljamo, potem jih je potrebno domestiti z novimi. Ampak mislim, da je potrebno uporabiti obstoječe daljnovode in to um, ehm, povdarja tudi zakonodaja. In v Nemčiji zakonodajni postopek oziroma uh, sodni postopek ni problem, kaj ti. Eh, pritož, s pritožbami se lahko obrnejo zgolj na eno sodišče in s tem je postopek zaključen. Gospod Kolem, želite besedo? Ne, gospod Trevu. Veliko je bilo zastavljenih vprašanj v povezavi z Baltsko regijo in pa izolacijo te eh, regije. Imamo eh, načrt eh, o medsebojnem povezovanju za Baltski energetski trg. In to, ta načrt je predstavila komisija v svoji zeleni knjigi. Tukaj ne gre zgolj za integracijo obnovljivih verjev energije, ampak tudi za integracijo baltskega uh, trga oziroma baltske regije in to je zelo pomembno. Dosežen je že bil določen premik, recimo nova povezava med Finsko in Estonijo. Spostavljena bo nova povezava med Švedsko in Litvo na področju zemljskega plina bo potrebnega nekoliko več časa, preden bomo lahko dosegli napredek, ampak mislim, da smo že naredili prvi korak na področju integracije baltskih držav. Kar zadeva pametna omrežja, se povsem strinjam. Mislim, da pametna omrežja vsekakor potrebujemo v prenosnih omrežjih, pa tudi številne investicije potekajo v pametna omrežja, eh, v pametne števce in tako naprej. Torej, ta postopek se je že pričel. Kar zadeva ovire, pa seveda moramo poskrbeti za skupne standarde na ravni Evropske unije, kar zadeva opremo in zakonodaja v zvezi s tem bo predlagana strani komisije prihodnje leto. Pa še pilotni projekti, če se pravilno spomnim. So pametna omrežja vključena tudi v pobude, ki se že izvajajo. Postopek za izdajo dovoljen, Veliko vprašanj je bilo povezanih s tem, kako pospešiti ta postopek. Mislim, da bo potrebno poskrbeti za kombinacijo dvojega in sicer je potrebno poenostaviti nacionalno zakonodajo, tako da ne bo toliko organov vključenih v ta postopek izdaje dovoljen. sicer pa je potrebno morda ta postopek izvesti na nacionalni ravni. Imamo pa tudi druga dobra urodja za pospešitev tega postopka. Upravljalci prenosnih omrežij pa bodo morali nadaljevati z izgradnjo svoje kapacitete. Pričeti bodo morali z zgodnimi razpravami z javnostjo. uporabljati bi morda morali bolj drago tehnologijo, ki bi morda pospešila izvajanje eh, določenih projektov. Er gospod Kavaljo je želel dodati še stavek ali dva, oziroma se upravičujem, gospod Karbajo. Sí, era simplemente en la, me ha parecido Ja. Mislim, da sem slišal, da je prišlo do nasprotja med pametnimi omrežji in nad omrežji. Tukaj ni nobenega nasprotja. Nad omrežja prinašajo obnovljive vire energije v zbiralne centre, torej gre za energijo, ki se proizvaja v zelo oddaljenih krajih. Potem pa prihaja v teh centrih do razdelitve energije. Imamo torej nadomrežje, potem ta zbirni center in pa pametno omrežje, ki odgovarja na popraševanje po energiji nobenega nasprotja torej ni pri tem. Pomembno je, da to energijo prevedemo iz mest, kjer se proizvaja, do potrošniških centrov. In še vprašanje nasprotja med trgi in pa razpoložljivosti obnovljivih verov energije. Ja, res je, da obnovljivi veri energije niso stabilni in zaradi tega so rezerve izjemno pomembne. Pri tem so še prav posebej pomembne povezave. In zaradi tega je pomembno, da obnovljive vire energije povečamo za večjo kapaciteto povezav. Hvala lepa, rad bi se zahvalil vsem strokovnjakom, zahvalil bi se tudi vsem kolegom za to, da smo še ravno pravi čas zaključili to razpravo. Mislim, da je to kar velik dosežek, vsekakor je bila razprava zanimiva. Za konec pa bi rad dal besedo še poročevalcu in sicer gospodu Sosi Wagnerju, ki bo za zaključek podal še nekaj pomembnih političnih povzetkov. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je današnji popovdan pokazal, da je bilo dobro, da so politične skupine izbrale prave predavatelje za naš seminar, kajti prijeli smo veliko zanimivih informacij. Uh, po današnji prireditvi lahko rečem, da je, da nam, da eh, pač ne bomo imeli možnosti izvesti dodatnega javnega posveta in to je tudi dobro, kajti eh, sicer bi slišali še za več eh, težav kot danes. To, kar smo slišali danes, je bilo zelo celovito. Hvala vsem, ki so prišli, ki so sodelovali, hvala strokovnjakom, hvala tudi poslankam in poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi. Eh, nadaljevali bomo jutri do povdan, eh, ko eh, bomo obravnavali prav to temo. Hvala. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, äh, äh, Kolegice in kolegi, prosim, äh, želim vas malo prekiniti. Nekaj minut bo za mude, ker je potekala tiskovna konferenca, ki se ni končala tako pravočasno kot naš sista, sestanek. Torej, to je tudi razlika med komisijo in parlamentom. Mi se vedno držimo časa. Pet do šest minut bo še trajalo. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir müssen. Drage kolegice in kolegi, torej jaz sem rekel, da naj eh, dajo gor ti, ta rolo, da ne bomo eh, sedeli tu kot v kleti, ampak ker je toliko kamer v dvorani, so me prosili, da zatemnimo dvorano, ker je tako lažje posneti, eh, narediti fotografije. To sicer ni lepo, če že sije sonce. Eh, bi ga lahko spustili v dvorano, ampak razlog je ta, ki sem ga ravno navedel. Komisar pa bo tudi k malu prišel. Ja, meine Damen und Herren, ich darf. Äh, Gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni. Večina od vas jih je eh, bila tu tudi že popovdan. Hvala, da je danes tu, tu toliko gostov. Še posebej pozdravljam komisarja Oettingerja, ki nas bo danes informiral v zvezi z oceno položaja na japonskem, ki nas bo obvestil o situaciji jedrskih elektrarn na Japonskem. Zelo sem mu hvaležen, da je bil pripravljen priti v naš odbor, kajti pomembno je, da hitro pridobimo ustrezne informacije. To je pomembno tudi zato, ker se je pogovarjal danes z nacionalnimi ministri, gospod komisar, in bomo dobili informacije iz prve roke. Veliko se jih že prijavlja za razpravo, vse to bomo zapisali in vsi bodo prišli do besede. Ampak najprej bo dobil besedo komisar Oettinger in potem bo sledila razprava. Prisrčno dobrodošli, gospod Rojl, gospe in gospodje. Vsi smo prizaditi zaradi slik in novic iz Japonske. osredotočil se bom predvsem na zaključke in posledice za Evropo in ne bom govoril o ponudbi pomoči, pomoči oziroma da bi povedal glede sočutja več kot to, da si pred tednom dni nisem mogel predstavljati, da bom kdaj moral gledati take slike. In če nekateri govorijo o apokalipsi, potem se mi zdi, da je to primern izraz za opis tega, kar doživljamo. Trenutno je na japonskem noč, torej po noči ob dveh. Zato so novice od tam malo bolj redke, vendar sem v velikih skrbih. E, ne, predvsem tudi v zadnjih urah. Vse, kar vemo in kar slišimo, je, da v velikem jedrskem kompleksu s šestimi elektrarnami z 640 megavati proizvodnje je vse, skoraj vse izven nadzora. Japonci upravičeno veljajo za odlične strokovnjake, tehnike, inženirje kot eh, država visokega znanja vsi spoštujemo in cenimo njihove izdelke, vendar tam trenutno nič ni več tako, kot si predstavljamo obvladovanje eh, industrijskega obrata, še posebej pa jedrskega obrata in varno obratovanje tega. Zato lahko upamo samo, da bo ljubi Bog preprečil hujše, ampak jaz pričakujem hud razvoj, predvsem tega ne izključujem po tem, kar se je dogajalo v zadnjih urah. Tem bolj potrebno je, da na evropski ravni se posvetujemo o posledicah, o zaključkih. V komisiji smo to delali v zadnjih dneh na operativni ravni, v stiku z Mednarodno agencijo za jadrsko energijo na Dunaju, z našim predstavništvom v Tokiu in z vsemi razpoložljivimi viri informacij. In danes smo imeli prvo konferenco na visoki ravni s predstavniki držav članic, vlad, mnogo ministrov in državnih sekretarjev ali vodilnih uradnikov je sodelovalo. Vsi regulatorji so bili prisotni, torej nadzorni organi za jedrsko energijo iz držav članic, potem vsa energetska podjetja, ki so v Evropski uniji odgovorna za obratovanje jedrskih elektrarn in s proizvajalci jedrskih elektrarn Franc iz Francije, Evrope in tudi iz ZDA. Z vsemi temi smo se posvetovali in imeli konferenco. Torej, obsežno smo se posvetovali o situaciji in tudi o nadaljem ukrepanju. Hvaležen sem, da je kot izraz skupnega evropskega ukrepanja bila izražena pripravljenost vseh, da se izvedejo izredni stresni testi s ciljem, da se uporabijo skupni kriteriji in da se predvidijo skupni standardi za presojo tvegan, da se na novo ocenijo tveganja na osnovi tega, kar se je zgodilo na japonskem. Se pravi, danes se nihče ni izoliral, v naslednjih tednih bomo pripravili um, kriterije za izvedbo stresnih testov, kar bodo izvedli neodvisni strokovnjaki, izvedenci. Nobena država članica in nobeno podjetje ni imelo nič proti temu torej ni bilo odklonilne drže. Torej, eh, gre seveda tudi za, eh, za poplave, za jedrske elektrarne ob Atlantiku v Evropi, potem teroristični napadi, hladilni sistemi in eh, zagotavljanje delovanja letih, potem izpad elektrike kakovost in zmogljivost um, sistemov za, za, silni, za silno elektriko, potem um, starost, eh, leto izgradnje in tip uh, jedrske elektrarne, to se bo še posebej upoštevalo. Imamo direktivo o jedrski energiji, ki ste jo sprejeli in ki se trenutno izvaja v državah članicah, do julija 2011 naj bi bila povsod izvedena. Predvideno je, da 2014, kar zadeva direktivo o varnosti in jedrski energiji, opravimo neke vrste bilanco oziroma umestni pregled. Naš trden namen je, da bi umest, ta umestni pregled opravili prej in da preverimo, ali ne bi bilo dobro, če okrepimo materialne predpise, kar zadeva jedrsko energijo v Evropi, predvsem po rezultatih stresnih testov, ki bodo izvedeni in to bi bil tudi način evropeizacije varnostnih predpisov na področju jedrske energije. naš namen je in udeleženci so podprli eh, ta namen v skupini vis na visoki ravni, torej, da se ne izvedejo stresni testi samo v 27 državah članicah, temveč tudi v partnerskih državah, v Švici, v Turčiji, v Rusiji oziroma jim ponujamo naše sodelovanje pri izvedbi takih stresnih testov v teh državah. Kaj ti se vida uh, eh, v, pri takih incidentih odpadejo meje. Danes sem se pogovarjal z generalnim direktorjem za agencijo za jedrsko energijo v, na Dunaju oziroma smo pisal, smo pisal in sem ga prosil, da uh, tudi tam na novo globalno ocenijo tveganja v zvezi s to energijo. Sicer predsednik Sarkozy bo prav gotovo tudi izkoristil predsedstvo v G20, da se tudi v tem organu ukvarjajo s, eh, tem temo, s to temo. Torej, Evropski parlament se ukvarja s tem, potem v ponedeljek bo izredna seja sveta za energetiko, potem splošni svet, ki je pristojen za Euroatom in ki bo sklican in eh, domnevam, da bo predsednik Rompoj Evropski svet naslednji teden eh, predvidel tudi to temo za. Eh, konferenca naslednji teden in da se tam ne bo govorilo samo o reševanju evra. Toliko eh, za začetek. Hvala, gospod komisar. Imamo pravzaprav nerešljiv problem in poslanske skupine se morajo dogovoriti, kako bomo to rešili. 26 se jih je prijavilo za razpravo, to pa ne gre, ker moramo končati o pol sedmih. Se eh, želite na, odgovore, na vprašanja prijeti tudi odgovore in zato moramo masivno eh, znižati. Um, Eh, prispevke. Mogoče bi bilo dobro, če nočem zdaj sprožiti nekega obsežnega postopka, kako to rešiti. Gospod Butenhofer, bodite kratki. Jaz, jaz predlagam, da iz vsake politične skupine najprej spregovori ena oseba in potem vidimo, kako naprej. Ampak potem bom pač vzel prvega iz tega uh, seznama. Videl kvadras je na vrsti prvi. Prosim. Hvala. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod komisar, za <clears throat> jasno, za jasne informacije, za objektivne informacije. Imamo opraviti z resno jedrsko nesrečo. More biti na ravni šest. Eh, objekt je star 40 let to je nesreča, ki bo imela verjetno zelo dolgotrajne posledice. Vse kaže na to, da bo geografski domet nesreče v nasprotju s tem, kar se je zgodilo v Černobilu, omejen. Pri vseh nesrečah v jedrski no-, industriji Harrisburg, Černobil, iz vsega tega smo povzeli nauke in tudi tokrat bomo storili tako in nekaj zadev ste že povedali, kar podpiramo tudi mi in kar naj bo nauk. Vendar sta dva poskusa, kolegice in kolegi, ki ju moramo preprečiti. Prvič, in to je nekaj kratkoročnega, da nastane panika. Treba je preprečiti paniko. Vse, kar se sedaj pripravlja pod intenzivnim vtisom, sedanjim vtisom bi bilo narobe. Torej, ne smemo pozabiti splošnega okvira energetskega problema. Moramo zmanjšati emisije za 80 odstotkov do sredine uh, stoletja in v 40 do 50 letih se bo uh, podvojila poraba energije na svetu. Temu izzivu, s tem izzivom se moramo soočiti. Več je instrumentov, ne moremo enega instrumenta izključiti, kar od vsega začetka. Tako kot je povedal komisar, po pravici moramo misliti na Evropo, na moramo pomisliti na okoliščine in posebnosti Evrope, naprimer z ozirom na naravne nesreče. To mora biti naša temeljna usmeritev. In zato bomo počakali na izid, iz tega bomo povzeli nauke in potem, ko bomo sprejeli odločitve na osnovi izkušenj iz te nesreče, moramo biti realistični intelektualno pošteni in politično odgovorni. Hvala, gospa Ek. Uh, Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam v tem zelo dramatičnem trenutku. Zanima me vaše stališče v zvezi s tem, kako bo to vplivalo na evropsko energetsko politiko. Kako gledate na nacionalne odločitve? v zvezi z individualnimi energetskimi spleti. In mislim, da bodo drugi kolegi omenili bolj varnostna vprašanja. Hvala lepa, gospa Harms. Ja, Hvala lepa, gospod Oettinger, da ste danes prišli v naš odbor. Iz svojega poznavanja japonske razprave bi rada dala pripombo in prosila bi, da to upoštevate v naši razpravi. Na japonskem je veliko izkušenj z potresi in obsežnimi škodami na jedrskih objektih. Leta 2007 je Kasi Važaki bil tako zelo uničen, da so od osmih blokov uspeli samo tri ponovno priključiti na omrežje. In imeli so skupine Hibakuša, preživelih iz Nagasakija in Hirošime, ki so vedno znova in znova poudarjali to, da Japonska ni država za civilno rabo jedrske energije. To niso vedno govorili samo drugi od zunaj, ampak Japonci sami. Kaši Vazaki očitno ni bilo dovolj močno opozorilo in ga niso v zadostni meri prebrali na japonskem. Danes smo tu zato, da bi se pogovorili, kako naj razumemo svarila. V zadnjih nekaj dneh sem poslušala gospoda Töpferja, ki je dejal, da ko je bil on ministr za okolje, je zaznal, da nesreče, kjer se stopi jedrska sredica, niso obvladljive in zato bi bilo potrebno čimprej opustiti jedrsko energijo. In zato imam vprašanje, ali to mnenje gospoda Töpferja že dolga leta ga poslušamo. Namreč gre za nesreče, kjer pride do raztapljanja jedrske sredice. Ne glede na to, kje je bil objekt zgrajen, v kateri državi, se tega ne da omejiti. In zanima me, ali v svojih stresnih testih in priporočilih za države eh, članice, ali bo to tudi imelo vlogo. Charles Chichester. Hvala lepa, predsednik in hvala komisar, da ste prišli. Tako hitro. Vendar pa zdi se, mm, da smo soočeni s hitro spreminjajočo se situacijo. Novice z Japonske se razlikujejo od globokega pesimizma pa do bolj zmirnega optimizma. Namreč glede zniževanja ravni radioaktivnosti v okolici objekta pozivam, da izvemo o vseh podrobnostih te nesreče. Ta elektrarna in japonska v celoti se soočajo z izjemno katastrofo zaradi potresa in cunamija. Povsem prepričani moramo biti o tem, kaj se je zgodilo, preden sploh začnemo razmišljati o tem, ali lahko potegnemo kako usporednico s položajem v Evropi. Podpiram kolega Videla Kvadrasa, Namreč zelo pomembno je, da se ne prenaglimo svojimi dejanji. Nekatere ukrepe že imamo, najprej se torej prepričamo o dejstvih, preden bomo poduzeli katere nadaljne korake. Naj spomnim, kolege, da se Evropa v približno 30 odstotkih proizvodnje električne energije opira na jedrsko energijo. Tisti, ki si želijo, da jedrska energija izgine, če bi bilo po njihovo, bi se srečevali s pomankanjem energije, kot se to dogaja sedaj na japonskem zaradi te nesreče. Prosim, imejmo to v mislih. Gospa Hercog. You, hvala lepa, predsednik. Hvala, komisar, da ste z nami danes popovden. In hvala, da ste nam prišli razložiti situacijo. V imenu odbora ITRE, verjetno ne samo socialistov, pač pa tudi drugih poslancev, želim, da izrazimo našo solidarnost Japoncev in tudi drugim, ki živijo na Japonskem. In čestitati moramo vsem tistim, ki si prizadevajo, da bi čim bolj zmanjšali škodo na Japonskem. Namreč stabilizacija položaja je prva in glavna naloga tam. In mislim zato, da moramo izraziti dožno spoštovanje vsem tem ljudem. Znotraj Evropske unije pa moramo izkoristiti vse naše zmogljivosti, da obvladujemo našo odgovornost. Najbolj nujna odgovornost evropskih voditeljev mora biti obveščati vse čas evropske prebivalce o položaju in o tveganju. Zato zahtevamo od predsedstva in komisije, da zberejo strokovnjake in spremljajo položaj ter obveščajo evropske državljane pravočasno. Namreč panika je tista, ki povzroči največ škode. Mednarodna agencija za jedrsko energijo, OECD in vsi drugi, ki imajo znanje jedrske energije, nam lahko pomagajo, da premustimo to situacijo. Drugič, glede na to, da smo člani Evropske unije, je nujno ugotoviti tudi, kako lahko Japonska čim prej razreši ta problem. Zato moramo pozvati komisijo naj organizira, da se bo v čim prejšnjem času zagotovila humanitarna in strokovna pomoč Japonski. Tukaj imamo v mislih ne samo civilno pomoč, pač pa tudi vojaško pomoč za nevojaške namene naša odgovornost, odgovornost Evropske unije na podlagi Lizbonske pogodbe pa je, da čim bolj izboljšamo jedrsko varnost za evropske državljane pri kakršnikoli jedrski proizvodni. To velja tako za EU, kot tudi, in tu pozdravljam to, kar ste rekli, sosednje države izven meja EU. Osredotočiti se moramo pa ne samo na jedrsko energijo. As it was not a natural disaster, but a humankind mistake. We have to promise. Ne smemo pozabiti tudi na nesreče, ki se dogajajo, recimo na naftni ploščadi. Leto dni je zdaj od tega. In vedeti moramo, da je znanje tu tisto, ki največ šteje. Na dolgi rok pa moramo poiskati nove odgovore, potem, ko bomo zbrali vse informacije, vse podrobnosti in šele potem se lahko odločimo na dolgi rok. Kolegi, zaključila bi z naslednjim stavkom. Če se želimo izogniti politični verižni reakciji, moramo biti odgovorni in se vesti tako, da bomo situacijo obvladovali. Gospod Premek. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, děkuji i panu komisaři. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali že kolegi. Naj povem le, da podpiram to, kar so povedali gospod Kvadras in gospod Čičister ter gospa Hercog. Samo nekaj bi še dodal. Namreč zanima me, ali v posvetovanjih sodeluje tudi Rusija, ki ima izkušnje z regijami v bližini Japonske. Hvala lepa. Hvala. Vse skupine so sedaj povedale svoje. Sedaj pa vsak samo še eno minuto, da boste vsi dobili priložnost. In seveda, večje skupine morajo imeti nekoliko večjo težo. Gospa Del Castillo. Hvala ne želim, gospod predsednik, porabiti preveč časa, zato ne bom govorila, ker mislim, da so drugi že povedali to, kar sem želela povedati sama. Hvala, potem pa gospod Udi. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli in nagovorili naš odbor. Naj se najprej zahvalim in izrazim spoštovanje za dostojanstvo, ki ga Japonci izkazujejo v tem hudem času. Mednarodna solidarnost se mora zdaj pokazati in škoda je, da EU nima svoje civilne zaščite, ki bi bila zelo korisna v tej situaciji. 20. aprila 2010 je razstrelilo naftno ploščat in sedaj je zelo jasno, da ne obstaja planet, ki bi bil povsem brez tveganja. Raziskave, razvoj, kar zadeva varnost oskrbe, potem eh, podnebne spremembe, tu že imamo mednarodne zaveze. Vse to je zelo pomembno in jedrska energija je tudi vprašanje, ki jo moramo obravnavati v okviru naše energetske politike. Prizadevati si moramo za mednarodne varnostne standarde, ki bi jih morda morali zaostriti tako, da bomo imeli čim višjo standard za varnost za to nepogrešljivo obliko energije. Gospa von Bremt. Ehm, hvala, gospod predsednik in hvala lepa, gospod komisar. Rada bi se vam zahvalila ne samo zato, da ste prišli sem, ampak predvsem zato, da se hitro odzivate. Mislim, da mora Evropa igrati vodilno vlogo in sedaj je prišel pravi čas. Dvoje. Prvo, gospod komisar, dejali ste stresni testi. Da, to v celoti podpiramo, omenili ste vrsto meril. Prosila pa bi, da upoštevate še zlasti eno merilo, čeprav so tudi druga pomembna. Namreč leto izgradnje jedrskega reaktorja. V mnogih državah, pa tudi v Belgiji, Franciji, so namreč ti objekti bili zgrajeni v 70-ih letih, torej dopolnjujejo že 40 letja. Devet recimo jih imamo od 400, ki so zelo stare. Na japonskem se je zgodilo nepredstavljivo, ampak dejstvo je, da je treba poštevati tudi življensko dobo elektraren. Kot drugo, tudi v prihodnje se moramo pogovarjati o tem in končno potegniti zaključke. Torej, jedrska energija je vedno bila energija, ki je predstavljala tveganje. Sedaj se moramo končno odločiti za drugo obliko energije. Hvala lepa, gospa Hol. Hvala. Gospod komisar, pozdravljam vašo izjavo da ste dosegli dogovor o izvedbi vrste stresnih testov na jedrskih objektih. Vendar pa sem zaskrbljena. Zdi se mi namreč, da na podlagi situacije na japonskem lahko vidimo eno stvar. Potres sam ni bil razlog za problem. Potres je sprožil odločitev za zaprtje reaktorja. Reaktor je bil zaprt, ampak dogodki zatem so bili tisti, ki so povzročili težave. Individualni stresni testi se ukvarjajo z individualnimi problemi, ampak to, kar imamo na japonskem in kar bi se prav tako lahko zgodilo v Evropi brez vsakega potresa, pa je situacija zelo zapletene katastrofe, ki vključuje več dejavnikov. Tisto, kar me skrbi, da pristop, ki temeli na stresnih testih, ne upošteva, kaj se zgodi v primeru katastrofe. V takem primeru se znajdete v situaciji, ko preprosti ukrepi ne delujejo več, ker je situacija preveč zapletena in vključuje preveč dejavnikov. Kaj boste naredili za to, da obravnavate to širše obvladovanje katastrof? Ne. Vsak ima eno minuto, ne pozabite. Uh, Gospar Ivazi. Hvala, gospod Oettinger, da ste prišli k nam danes popovdan. Slišali smo o nesrečah, o katastrofah, nekateri govorijo o apokalipsi. Na japonskem imamo velik problem in mislim, da Evropa nosi veliko odgovornost v zvezi s tem, ali bomo še naprej uporabljali jedrsko energijo ali ne. Kar zadeva Japonsko, mislim, da moramo ponovno pregledati našo oceno tveganja. Dejstvo je, da je prišlo do akumuliranja več posameznih tveganj. Najprej potres, potem pa še cunami. In to je onemogočilo, da bi generatori še naprej delovali in omogočali hlajenje jedrske sredice. Zato si moramo ponovno ogledati dejavnike tveganja pri jedrskih elektrarnah. Ali komisija lahko da zeleno luč na potresnih območjih, v Italiji recimo se je to dogajalo ali v Bolgariji. Imamo tudi elektrarne, ki se bodo zgradile na zelo tveganih območjih. Kaj komisija misli o tem? Hvala lepa, Angelika Nibler. Hvala lepa. Gospod komisar, tudi jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli in da ste nam dali tako obsežne informacije glede sedanjega stanja trenutno na Japonskem. Hvala tudi za ukrepe, ki ste jih od petka dalje sprejeli. Drugič, mislim da ste kot komisar v celoti polno prevzeli odgovorno za to, kar se dogaja na evropski ravni. In zdi se mi prav, da ste predlagali te izredne stresne teste. Vseh 27 držav članic, pa tudi več držav je to sprejelo. Dejali ste, da moramo ponovno oceniti tveganja, da moramo ponovno oceniti standardne in prosim vas, da delate na evropskih rešitvah. Namreč nemogoče je, tako kot se sedaj to dogaja, da vsaka država ima svoj sistem. Leta 2009 je bila sprejeta ustrezna direktiva in evropski standard ne more biti, da vsak posebej zagotavlja ustrezno varnost. In zato, gospod komisar, prosim, predložite nove predloge. Mislim, da bo tudi v parlamentu to naletelo na široko podporo. In tretjič, imam vprašanje za vas in sicer v luči nadaljnih ukrepov. Mislim, da je pametno razmisliti o tem, kako bi lahko še bolje izkoristili alternativne vire energije pri izgradnji mrež, naprimer, ali razmišljate o tem, da bi zahtevali več denarja za inteligentna omrežja, pa tudi kar zadeva vrčevanje z energijo, učinkovitost energije, kaj se tu dogaja, zato da bi celoten postopek pospešili. Gospod Grote. Ta, uh, Lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Obstaja tveganje in to tveganje so nam matematiki jasno predstavili. Obstaja določena verjetnost, da se zgodi nesreča, kot se je zgodila pretekli petek. Dobro je, da ste se tako hitro odzvali, kar zadeva eh, stresne teste. pomembno pa je tudi, eh, kaj se eh, dogaja v samem reaktorju v tem trenutku, ali je tudi to vključeno v stresni test. Eh, kolegica Holpa je že dejala, da sam potres ni bil vzrok za to katastrofo, ki se je zgodila, ampak da je naenkrat prišlo do izpada električnega toka in zaradi tega ni bilo ustreznega ohlajanja reaktorjev. Ali boste torej preverili vse jedrske elektrarne eh, v Evropski uniji? Pomembno je seveda, kdaj so bile te elektrarne zgrajene, kaj ti imajo določeno življenjsko dobo. Poleg tega pa me zanima, kako boste ocenili eh, preostalo tveganje, ki se pojavlja. Gospa Kolarska Bobinska. Najlepša hvala, gospod komusar nimamo še natančne analize tega, kaj se je zgodilo in kaj se bo še zgodilo. V Evropi se spreminja odnos javnosti do jedrske eh, energije. Zaradi tega mislim, da bi morali o energiji razpravljati. Spremenili naj bi energetsko mešanico, o tem je veliko govora. Zato vam zastavljam naslednje vprašanje, gospod komisar. Ali menite, da bi moralo to, kar se je zgodilo na japonskem, imeti vpliv na energetsko strategijo za Evropsko unijo, ki smo jo že sprejeli? In kaj se bo zgodilo s tistimi državami, ki sedaj načrtujejo izgradnjo jedrskih elektrarn? Premijer eh, dežele Brandenburg je že napovedal investicije v jedrsko energijo, recimo. Nemčija ima 17 jedrskih elektrarn, mi pa nimamo nobene. Počasi Markakis, eh, z stresnimi testi ste na pravi poti. Zanima me, eh, kako gledate na načrte eh, v Bolgariji, trenutno so bili ti prekinjeni, tam bi se lahko pojavile težave z stresnim testom. Nemčija je napovedala, da bo jutri um, prekinila obratovanje sedmih jedrskih elektrarn. Kako to vpliva na izgradnjo infrastrukture, na uh, razvoj uh, novih energetskih virov? Uh, imamo še uh, druge jedrske elektrarne na potresnih območjih. Ali menite, da bi jih morali posebej ovrednotiti? Ali lahko vi kot komisar preko vrhov G8, G10, uh, preko Združenih narodov predlagate takšno konvencijo. Gospod Ransdorf. Hvala lepa, gospod predsednik. Zastavil bi rad eno vprašanje. Ali lahko po znižanju eh, cen Eh, pričakujemo porast eh, cene nafte, kajti Japonska je pomembna proizvajalka eh, nafte v svetovnem pogledu. Ali se bodo cene nafte dvignile in kaj bodo storile države članice Evropske unije, če bi prišlo do tega dviga cen? Hvala lepa. Gospod Butikofer, ko pomislim na Japonsko, sem zelo žalosten. Ko pomislim na Evropo, situacije sploh več ne razumem če bi strmoglavilo letalo na eno izmed jedrskih elektrarn, ki pred eh, takšnimi dogodki niso zaščitene, je ravno tako verjeten kot situacija na japonskem. Torej, tukaj gre za to preostalo tveganje. Zakaj nismo sposobni iz eh, tega, kar se je sedaj zgodilo že drugič eh, v zadnjih 25 letih, reči, da želimo uh, to preostalo tveganje izkoreniniti. Dokdaj naj bi bili objavljeni rezultati vaših eh, stresnih testov, gospod Oettinger? Gospod Van Nistelrooy. Dank u wel. Ook dank voor uh, de bereidheid van de commissaris. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi komisarju za njegovo pripravljenost, da je prišel k nam. Imam vprašanje povezano z stresnimi testi. Po eni strani vidimo, da imamo trenutno sistem prostovoljnih testov, ki jih eh, izvaja Mednarodna agencija za jedrsko energijo in kriteriji so tam zagotovljeni ali obstajajo še kakšni drugi kriteriji. To je jedrska elektrarna iz leta 1971, bila je dobro ocenjena. Ali bi se lahko v kriterijih nadalje pogovorili z nami? Verjetno, da se kaj takšnega zgodi, je seveda zelo majhna, ena proti milijon. Gospa Matija. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, dobro, da ste lahko prišli. Imam dve vprašanje. Dejali ste, da so jedrske elektrarne, da jedrske elektrarne na Japonskem več niso pod nadzorom. Če bi se kaj takšnega zgodilo v Evropski uniji, ali bi imeli boljši nadzor kot na Japonskem? In še drugo vprašanje, poleg tega, kar je bilo že povedanega o stresnih testih, o skupnih eh, kriterijih, eh, kakšen bo nauk eh, te dramatičnih dogodkov na japonskem za politiko Evropske komisije na jedrskem področju. Gospod Piper. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitke, gospod komisar, da ste dobili podporo držav članic za novo oceno tveganja. Čim prej se moramo odreči Eh, jedrski energiji eh, smo slišali, to je v povezavi z podnebnimi cilji, znižali eh, naj bi um, izpuste toplogrednih plinov. Zanima me, ali obstajajo izračuni v Evropski komisiji uh, glede tega, kolikšno znižanje izpustov bi lahko dosegli do leta 2020 brez jedrske energije. Gospod Balčitis, hvala lepa. Rad bi se zahvalil komisarju za eh, dejavnosti, ki jih je sprožil. Posledice jedrske katastrofe v Črnobilu so bile podobne kot na japonskem. Eh, prišlo je do težav z zahlajenjem in toliko let kasneje še zmeraj nimamo boljšega sistema, čeprav bi ga morali imeti. Doslej so imele jedrske elektrarne dve prioriteti oziroma so imele prednostno mesto zaradi tega, ker naj bi bila to eh, čista energija, hkrati pa tudi poceni energija. O čisti energiji bi se lahko eh, pogovarjali, kaj ti vzhodne države Evropske unije imajo večjo stopnjo smrtnosti, pa tudi eh, več obolelih za rakom po katastrofi v Črnobilu. Kar pa zadeva poceni energijo, me zanima, koliko dejansko stane jedrska energija, če upoštevamo uh, tudi odpravo posledic. Kolega Hkmark, najlepša hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo z temi stresnimi testi. Potreben pa je tudi strukturiran pristop, tako da bomo iz tega uh, potegnili kakšen nauk. Potrebno se je vprašati, kaj je pomembno za različne evropske jedrske elektrarne. In morda bi morali tudi vsi razmisliti o tem, da je katastrofa, ki se je zgodila na japonskem, eh, zgodovinskega pomena, gre za edinstveno situacijo uničene so bile vasi, eh, del mest, eh, hiše. Torej, bodimo previdni, preden nadaljujemo. Na vsak način pa se moramo iz tega veliko naučiti, ne le s pomočjo stresnih testov, ampak tudi na osnovi tega, kar se je zgodilo. Vprašati se moramo, kakšne, posledice, kakšne so posledice tega, živimo v različnih okoljih in mogoče je to postavlja tudi priložnost, da omogočimo eh, večjo varnost v naših jedrskih elektrarnih. Tako, drage kolegice in kolegi, eh, veliko smo storili in tisti, ki niste prišli na vrsta, ste lahko sedaj jezni in eh, mi to zamerite, ampak skušal sem iti po vrstnem redu, upam, da mi je to uspelo, kolikor je bilo to pač mogoče in sedaj bi rada v besedo gospodu Oettingerju. Šest, sedem jih je še na seznamu, nažalost to ni mogoče. Vsi ste rekli eno sekundo. Gospod Oettinger nas mora zapustiti. Dogovorili smo se za postopek in uh, sedaj moramo slišati tudi odgovore. Gospod Oettinger, beseda je vaša. Naj ponudim naslednje tudi izven tega okvira sej sem se pripravljen pogovarjati z poslanci. Um, obveščam vas bom o situaciji. O stresnih testih je bilo veliko vprašanj, kaj bomo preverjali, kakšni so kriteriji, kakšni so standardi, ali bomo upoštevali zunanje študije. Za vsako odločitvijo bom spet prišel k vam, spregovoril bom oziroma pogovoril se bom z vsemi političnimi skupinami. Doch, wir lassen jetzt mal jeden Herr Thomas, Herr Thomas, Thomas. Also wenn es jemanden gelingt, gospod Turns, če kdo izvleče iz mene vse informacije, potem ste to vi. In veste, da sem vam dan in noč na voljo. Če ste bili pri novinarski konferenci, potem ste slišali, da sem dejal, da želim do sredine tega leta postaviti kriterije za izvedbo stresnih testov. Oprostite tolmači nažalost ne slišimo izjav gospoda Turmesa. Če želite izvajati stresne teste, gospod Turms, izvolite. Ampak mislim, da moramo to temo obravnavati objektivno. Kot sem dejal pri novinarski konferenci v stavbi Brlemu, želimo kriterije doleči, določiti do junija in izvedba bo potem odvisna seveda tudi od držav članic, ampak eh, ne želimo, da bi prišlo do zamud. Časovni načrt se mi zdi kar ambiciozen. Najpomembnejše vprašanje. Dunajska agencija za jedrsko energijo je katastrofo na japonskem še zmeraj ocenila z četrto stopnjo. Francozi so dejali, da naj bi šlo za šesto stopnjo. A prostite. Ne gre drugače, kot da uvedemo naslednjo pravilo. Komisar kot naš gost naj zaključi z svojo, svojimi odgovori. Torej, moje informacije, zadnje informacije sem prejel tik preden sem stopil v to dvorano. Če imate vi kakšne druge informacije, potem prosim. Ampak. Mednarodna jedrska agencija je ocenila katastrofo za četrto stopnjo. Francozi so predlagali šesto stopnjo. Vendar pa seveda ne izključujem, da bo situacija še slabša. Drugič, svoje delo sem razumel tako, da med moje pristojnosti spada vprašanje obnovljivih virov energije. To je pomemben instrument za energetsko mešanico do leta 2020 33 odstotkov, eh, v načrtu pa naj, našem dolgoročnem načrtu pa naj bi dosegli še večje znišanje. Vašo direktivo želimo hitreje uresničiti in prej poskrbeti za poglobitev. To so torej moji cilji, kar zadeva države članice. Lahko vam povem naslednje. Kar zadeva jedrsko energijo in položaj držav oziroma stališče držav članic, ni nobenih eh, pravih premikov, razen v Berlinu. Avstrija nima nobene jedrske elektrarne. Tolmači ne slišimo pripomp v dvorani. Države članice bi morda lahko izvede določene popravke v eh, svojih energetskih mešanicah. Razprava se osredotoča na moratori, na uh, hitrejši izstop iz jedrske energije in ta razprava se osredotoča na nemško govoreče območje. Zaradi tega se ne pritožujem, ampak upoštevati moram tudi vlado v Parizu, v Rimu, v Londonu in v novih državah članicah. Zaradi tega je moje stališče, da moramo povečati delež obnovljivih verov energije. in če bodo stresni testi eh, to pokazali, eh, potem moramo sprejeti tudi strožje varnostne ukrepe. Kolegica Van Brem, dolga leta ste bili v vladi v vaši državi in takrat ste že imeli te jedrske elektrarne. Ne vem, ali ste bili neuspešni kot članica vlade, ampak takšnih elektrarn, kot so v Belgiji, sam nisem mogel spremeniti v času svoje karijere. Vi, kot članica vlade, pa ste že imeli to možnost. Vi ste bili soodgovorni za energetsko mešanico. Kot eh, veste, konvencija tega ni spremenila. In zato sem presenečen na tem, kar se trenutno dogaja v parlamentih eh, in eh, v medijih v državah članicah. Zanima me tudi, kaj se bo zgodilo v Italiji glede jedrske energije. Na mene se lahko vedno obrnete, ampak od mene ne morete pričakovati več, kot je v moji moči. Namreč eh, nisem zakonodajalec, sem upravljalec in skušam storiti, kar je v moji moči, ampak ne morem storiti tega, kar morajo storiti države članice. In drugi, ki so pristojni za ta vprašanja, z mano pa lahko govorite o vseh vprašanjih, tudi o energetski mešanici. Če bo prišlo do znižanja emisij do leta 2020, ne le za 33 odstotkov, ampak za 40 odstotkov, me zanima, kakšen bo odgovor držav, kot so recimo Francija in Polska glede jedrske energije. Naslednji teden se lahko sestanemo, ampak sedaj skušam po svojih najboljših močeh vsaj deloma odgovoriti na vprašanja, ki so mi bila zastavljena. potem pa taljenje sredice. Temu se moramo skušati izogniti in sicer z boljšimi varnostnimi okrepi. Če prihaja, če enkrat pride do taljenja sredice, se sprašujem, če je to situacijo sploh še mogoče obvladati. mislim, da so posledice potem eh, več kot regionalne. Premije Tokija je pred nekaj urami govoril o informacijski politiki podjetja, ki je odgovorno eh, za eh, teh šest jedrskih elektrarn. Pritožil se je nad informacijsko politiko tega podjetja, torej na japonskem imamo sedaj zgolj omejene možnosti. Tudi vlada nima več prave avtoritete, zato japonska tudi nima sposobnosti ukrepanja. Evropska unija je ponudila tehnično pomoč, ampak v zadnjih dneh se je pokazala, da je pripravljenost eh, za sprejem ti pomoči eh, bila majhna. Potem pa tema Evropske unije, eh, G20 in Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Ja, seveda moramo sodelovati in Rusija je pri tem zelo pomembna kajti eh, Rusija bo obdržala eh, jedrsko energijo v svoji energetski mešanici. Zaradi tega mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi stresne teste tudi izvozili v Rusijo. Beleni v Bolgariji. Potrebujemo poglobljeno študijo, kar zadeva varnost, kar zadeva potresna varnost, to, zato je predvsem odgovorna Bolgarija, investitorji, krati pa seveda tudi Evropska unija. Trenutno se zdi, da ni regionalnih potreb po novi električni energiji. Ni nobenega pravega trga za to energijo, tako da takšen projekt nima tržnega smisla. Najprej je torej potrebno preveriti varnost. Vestenheim je isti primer. Če bomo izvedli stresne teste, potem moramo ostati verodostojni, pa tudi objektivni. na vsak način pa se moramo zavedati, da je na določenih področjih potresni faktor veliko bolj prisoten. Potem pa so tukaj še goriva in pa jedrski odpadki. Tudi ti morajo biti del eh, stresnih testov. To je povsem jasno. in še to. Po veliki noči bom predstavil kriterije za stresne teste in z veseljem bom sprejel pobude z vaše strani in sicer iz odbora, pa tudi od posameznikov. O tem pa se bo seveda odločalo tudi v državah članicah, kar zadeva Nemčijo, pa gre tudi za vprašanje vodov, um, daljnovodov namreč, če bo določena jedrska elektrarna zaprta, bo to imelo seveda posledice in to bo vplivalo tudi na ceno električne energije. Pričakujem, da bo Evropski svet prihodni teden razpravljal o tej temi na najvišji možni ravni, pa tudi G20. Ali se bo cena nafte dvignila ali ne, tega ne vem, ampak vsi smo zaskrbljeni zaradi slik, ki prihajajo iz Japonske. Zaskrbljeni smo za. Japonsko pa tudi za situacijo pri nas. In vprašanje, ali se bo nafta podražila, je pri tem sekundarnega pomena. Mislim, gospod komisar, da se vam lahko v imenu vseh kolegov zahvalim, da ste tako hitro prišli v ta odbor, da ste nas seznanili z dogodki na japonskem, da ste tako hitro sprejeli pobude v odgovor na to katastrofo in lahko ste prepričani, da smo vam hvaležni tudi, da ste se zelo strokovno lotili te teme. Najlepša hvala. S tem je seja zaključena.